Eh, we start the meeting, uh, adoption of the agenda, any... Ko začenemo sestanek, sprejete dnevnega reda, ima kdo kakšno pripombo, torej lahko sprejmemo dnevni red brez sprememb. Danes bomo imeli vse jezike, razen hrvaščine. In še enkrat, Naj vas spomnim na parlamentarni teden 3. in 4. februarja in dogodek, katerega del bomo med parlamentarni teden bomo imeli 3. februarja 11.15 do 13. ure sestanek odbora in bomo v PHS 1A nič nič 2. Upam, da boste prišli kar se da številčno. Dobrodošli. Potem pa smo že pri točki 3. Vročili smo se na sestanku koordinatorjev pred Božičem, da bomo povabili oziroma podprli pobude Mednarodne organizacije dela ILO, ki bodo predstavili rezultat raziskovalne študije o posledicah naložbenega načrta, ki ga je predstavil predsednik komisije Jean-Claude Juncker na zaposlovanje. Ta predstav bo tukaj pri nas in res, uspelo nam je to organizirati in z veseljem predajam besedo gospodu Torresu. Povedali nam boste vse o tem. Prosim, beseda je vaša. Thank you, uh, chair and... Hvala lepa, predsedoča. Dobro jutro. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospode, hvala najprej za to priložnost, ki ste jo dali nam ilu, da predstavimo napoved o možnem učinku naložbenega načrta na zaposlovanje. Študija začenja z analizo razmer v Evropi, ki so vam znane. Gre za relativno počasno gospodarsko rast. Sedaj se napovedi znižujejo in tukaj lahko vidite, da je precej puščico perenih navzdol. Torej, napovedi so bile spremenjene. Naprimer, za več kot 3 odstotke rast bo več kot 3 odstotna v ZDA, pri nas pa samo 0,5 odstotna. In razmere karakterizira tudi zelo relativno visoka brezposobnost. brezposobnost pri okoli desetih odstotkih je veliko više kot na začetku krize, prav tako pa je velika razlika med ravnjo brezposobnosti med EU in ZDA. To je tudi dobro znano in mislim, da to kaže, da prihaja do slabosti na strani EU, kar se zaposlovanja tiče. 28 milijonov je brezposelnih in eh, velika težava je tudi trajnostna brezposelnost. Veliko ljudi je zavzenih za leto dni ali več. To je 40 do 50 odstotkov vseh brezposelnih in to je zelo pomembno, kajti več ljudi, kot je brezposelnih, teže je potem jih spet vključiti na trg delovne sile. To je torej zelo pomembno vprašanje, ki se ga je potrebno lotiti. takšne razmere nasplošno kažejo, da je veliko primakljajo v Evropi. Pomemben element je tudi, da Evropska unija, še prav posebno evromoče, ima presežek pri zunani trgovini. Evropa torej ima presežek, naložb po Evropi pa ni. To, ta presežek je približno pet odstoten kar se BDP-ja tiče in tukaj se kažejo določene težave. Potem še nekaj. Razen premalo popraševanja so tudi tradicionalna orodja manj operativna za vzbujanje popraševanja kot v preteklosti. Imamo likvidnostno past. Z drugimi besedami, obrestne mere so relativno nizke in so vedno manj učinkovite. zaradi te likvidnostne pasti prihaja do težav in zelo težko je s temi tradicionalnimi instrumenti ponovno stimulirati gospodarstvo. Tveganje, ki se poraja iz tega, je seveda tveganje deflacije. Pristop v Evropi je bil, da spodbudimo naložbe prek naložbenega načrta. Nasplošno je to koristen pristop, kaj ti dopolnjuje pristop prejšnjega tedna ECB. Izjemni nekonvencionalni monetarni ukrepi, ki so zelo pomembni, so pa to posredni ukrepi za ponovno stimuliranje popraševanja kajti tukaj potrebujemo veliko naložb. Naložbe pa so neposreden način za zagon gospodarstva s tem, da ponudimo nekaj spodbud za naložbe. Kot sem že prej omenil, tukaj lahko vidimo, da ZDA delujejo veliko boljše, naložbe so skoraj na ravni predkriznih časov, približno 20 odstotkov BDP-ja se investira. V Evropi pa so naložbe kot odstotek BDP veliko pod ravnjo predkriznih časov, približno 17 odstotkov BDP, torej 3 odstotne točke ali še več pod ravnjo pred krizo. Ta trend je zelo opazen v državah, kjer je veliko brezposobnosti, kot so južne države, pa tudi v tistih, kjer brezposobnost ni visoka, naprimer v Nemčiji, tam je tudi raven naložb precej niža kot v predkriznih časih. To je tudi zelo pomembno. Torej, zamisel spodbujanja gospodarstva z naložbami je zanimiva in pomembna, kajti to je način, da imamo neposreden vpliv na vzroke za težave, pomankanje popraševanja, pa tudi naložbni. To bi spodbudilo zmogljivost evropskih gospodarstva, da se razvija, raste in da stvarja dostojna delovna mesta v prihodnje. Načeloma je torej to zelo koristen instrument. V študiji smo prav tako ugotovili, da je naložbeni načrt tak, da bi lahko imel majhen ali pa tudi kar velik učinek na razvoj glede na samo izvajanje tega načrta. Kjer na informacije, ki jih imamo, je naložbeni načrt iz dveh elementov. Najprej 36 milijard, 63 milijard evrov svežih naložb, to je približno 0,4 odstotka evropskega BDP-ja. Potem pa še drugi element, ki je veliko večji, to je vključevanje zasebnih naložb. To je približno 252 milijard evrov. In vsega skupaj je to 315 milijard evrov. To pomeni približno 2 odstotka evropskega BDP-ja. Torej oba elementa skupaj sta relativno pomembna, če se bo to zgodilo. To pa moramo primerjati z naložbenim načrtom, ki je bil izveden v ZDA. Prej sem omenil številke. V ZDA je naložbeni načrt našel približno 5 odstotkov BDP, torej dvakrat več, ampak tudi na daljši rok. Vendar pa to je primerljivo spet, seveda, če bomo resnično dobili teh 315 milijard evrov, ki bodo uporabljeni kot naložbe. Da bi te naložbe resnično postale nove naložbe v gospodarstvo, pa moramo izpolniti dva pogoja. Prvi, te dodatne naložbe se morajo resnično zgoditi, tako da bo izbor projektov zasebne investicije zelo pomemben, tudi kar se zaposlovanja tiče če te naložbe ne bodo ustrezno izbrane, se bo verjetno zgodilo to, da bodo naložbe, ki bi se bile zgodile, tudi če ne bi bilo načrta, izvedene. Torej, ne bo prav veliko dodanega neto očinka. Po naših ocenah bo potem število delovnih mest, ki bo ustvarjenih brez ustrezne izbire projektov, samo 400 tisoč delovnih mest do leta 2019. Do leta 2018. Če pa bo načrt dobro pripravljen, torej če bomo projekte pazljivo izbrali, bi lahko potem ustvarili tudi do 2,1 milijona dodatnih delovnih mest do leta 2018, kar bi skoraj za odstotek odstotek znižalo brezposobnost. To bi bil kar precejšen učinek, ker to bi bila dobra novica za Evropo. Nad pa se vedno moramo projekte izbrati zelo previdno. To pomeni, da bi potem imeli neto nove naložbe. Tu bi naprimer lahko vlagali v infrastrukturne projekte, v zelene tipe naložb, povezave med državami, torej v take naložbe, ki jih zasebni investitorji ne bi prevzeli. To je torej pomembno dejstvo. Drugič, poleg tega učinka pa je vključevanje MSP-jev. MSP so tisti, ki nudijo največ delovnih mest po vsej Evropi in mala in srednja velika podjetja v veliko državah članica, še prav posebno tisti, kjer je brezposobnost zelo visoka, so omejeni zaradi pomankanja posojil na voljo tem podjetjem. Ta podjetja bi lahko torej investirala v nove operacije, v rast, v delovna mesta, vendar pa ne morajo zaradi tega, ker nimajo posojil. Tako da, kar se tiče maksimiziranja zaposlitvenega učinka naložbenega načrta, je nujno potrebno vključiti v to MSP-je. Imamo pa tudi primere v Evropi. Gledajte, kar, je, kar se da narediti. Vemo, da v državah kot sta Danska in Nemčija imamo zelo sofisticiran sistem podarovanja posojil, ki vključuje tudi vključovanje MSP-jev vemo tudi, da ima EIB nekaj strokovnega znanja na tem področju, kar se tiče naložb in posvojil za MSP-je. Zaenkrat se to še ne dogaja prav veliko in operacije EIB zaenkrat se osredotoča bolj na naložbe na splošno in zato so nekatere države z visoko brezposobnostjo, dobile manj posojili neprovetnih sredstev strani EIB, kot pa tiste, kjer je brezposobnost nizka. Naprimer, večje naložb v državah, ki imajo nizko brezposobnost, kot pa na portugalskem, zato ker kriteriji niso bili v polni meri mobilizirani, kar se tiče zaposlitvenih vprašanj, ki je ključno vprašanje za EU in tudi za ILO. Torej, potrebno bo vključiti povezovanje med projekti. In drugo vprašanje, ki je pomembno, je vprašanje MSP-jev. Poleg tega, poleg teh dveh eh, specifičnih vprašanj, pa je tudi širši kontekst pomembno vprašanje. Naprimer, aktivna politika trga delovne sile, učinkoviti programi za trg delovne sile, programi za poslovanje, to so pogoji, ki bi izboljšali delovanje naložbenega načrta in bi dodali teh 2,1 milijona novih delovnih mest, če bi se seveda ti ukrepi izvedli. Potem še en okvirni pogoj za Evropo je povrnitev povečevanja produktivnosti in rasti zaposlovanja in povezavo med tem. In to bi seveda povečevalo tudi popraševanje v Evropi. zelo pomembno je, da bi plače v EU spet rasle v skladu s produktivnostjo. Gospa predsedoča, veliko sem govoril o teh okvirnih pogojih in o cenah. Rad bi sem še enkrat zahvalil za priložnost, da smo pripravili študijo. Na spletu je študija na voljo, če sem prav obveščen. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Torres. Ste direktor oddelka za raziskave v ILU, tega nisem omenila. Tako, sedaj pa tisti, ki ste se javili k besedi, Heinz Becker bo začel. Nadomeščate nekoga? Prosim, gospod Becker. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospod Torres. Mislim, da lahko informacije o Junkerjevem svežnju smatramo za zelo pomembne v tej fazi. Rad bi izpostavil še prav posebno, da in ste definirali podlago za uspeh tega svežnja tako, če sem vas prav razumel, da mora iti za najboljšo možno izbiro naložbenih projektov in za maksimiziranje izkoristka delovnega potencijala. Zato moje konkretno vprašanje, kako učinkovito se vam zdi način izbire teh projektov. Primarno, če prav razumem, bo to storila EIB sama. Drugo vprašanje. Po vašem mnenju, kateri so kriteriji za najboljši možni izbor naložbenega projekta, kar se tiče delovne sile? Seveda imamo tudi druge kriterije, imamo tudi druge cilje, naprimer donos na naložbo, to je seveda pomemben cilj, mene pa seveda zanima primarno tisto, kar bi omogočilo kar največ zaposlovanja. Hvala lepa. You, Hvala lepa, Jutta Steinruck. Dank, Hvala lepa, Torres. Hvala lepa za to resnično dobro in za nas v parlamentu pomembno študijo mislim, da jasno izpostavlja, kako pomembno je, da znotraj parlamenta in tudi v komisiji upoštevamo zaposlitveni vidik, kajti napačen razvoj pri naložbenem načrtu lahko ustvarijo ravno nasprotne učinke. In bi potem upanje po 1,8 milijona novih delovnih mest v Evropi, zamrlo. To mora seveda biti naš cilj za državljane Evrope. Pomembno je, da moramo vsi skupaj paziti, da bodo te naložbe take, da ne bodo pregnale zasebnih naložb, kajti potem tudi ne bo pravega učinka. In potem tudi vaše pripombe, da bi lahko prišli do ravno nasprotnih učinkov, če bo naložbeni svežen napačno izveden, da bi potem lahko to imelo vpliv tudi na konkurenčnost. Moramo pa ciljno investirati v državah članicah, kjer so težave največje. Naprimer, tema brezposobnosti med mladimi, dolgotrajna brezposobnost, to sta točki, ki morata biti vključeni, ta svežen. Moje vprašanje pa je, kako lahko zagotovimo, da bomo še prav posebno v tistih državah, kjer je največ težav, ki potrebujejo največ podpore, da bodo te naložbe izvedene v teh državah članicah. In ali imate kakšna dognanja, kako bi lahko naložbeni sklad uporabili za pomoč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 in rada bi slišala vaše mnenje. Morda lahko ovržete moje dvome. Tukaj bi naj imeli naložbe za MSP-je, vendar pa naložbe so zasnovane zelo na široko. Pogosto gre za naložbe v omrežja, ki so čezmejna. In te naložbe bi naj privabila tudi sredstva, ki v tem trenutku še niso na voljo ali se ne uporabljajo svoje MSP-je sploh sposobni se lotiti velikih projektov in ali imajo MSP-ji morda tudi še kakšne naložbene možnosti, ki jih v tem trenutku še ne morejo izkoriščati. Naslednje vprašanje. Rečeno je bilo, da bi morali izbrati resnično dobre projekte in jim nameniti sredstva iz sklada usmerjevalni odbor, ki mora sprejeti odločitev, mora glede na to sprejeti tudi odločitev, kateri projekti bodo dobili sredstva. Morda bi ta usmerjevalni odbor lahko dejal, deloval preveč politično. Kako bi se lahko temu izognili, da ta odbor ne bo političen in ne bo sprejemal političnih odločitev? tisti, ki največ plačujejo v sklad, bodo imeli tudi največ vpliva. Ste razmislili o tem, kako bi se izognili politizaciji? Tomas Mann. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa za zelo dobro študijo. Veliko pomoč nam je. Gospod Torres, opozorili ste na to, da se bolj varčuje kot investira. To je dejstvo na veliko področjih. Ljudje pravijo, pač, ali se sploh splača investirati, če pa ne vem, kaj se bo zgodilo z naložbami tudi podjetja, ki delujejo čezmejno, evropsko, poskušajo sodelovati, še prav posebno MSPI, imajo veliko težav in sedaj bi jim s tem lahko omogočili, ko bi lahko se povezvali mednarodno. Vendar pa žal o tem samo govorimo zaenkrat. Nimamo še tega uresničenega v praksi. Danuta je prvič nas pregovorila o tem, koliko prednosti bi to bilo, če bi delovali evropsko. Sedaj torej osmerevalni odbor pravi, da mora to preveriti. To so neodvisni strokovnjaki, niso politični, ki bodo podali mnenje za projekte. Moje vprašanje pa je, kakšno jamstvo imamo, da po končni oceni, po priporočilu, da se to dejansko tudi uresniči, ali pa bodo potem države članice staknile glave kot običajno in rekle, no, vse lepo in prav, kar počnete, ampak v bistvu bomo nadaljevali tako kot prej. Vam dam ta projekt, tukaj vam ga vzamem, torej spet bo prišlo do mešetarjenja kot običajno in potem bo najslabše, da bomo imeli projekte, ki niso osebinski, ki nimajo dodane vrednosti in pri katerih manjka ta zaposlitveno-politična dimenzija. Potem bomo torej stare stvari skušali nekoliko lepšati. To je popolnoma napak z evropskimi sredstvi. In potem skušali bomo pritegniti zasebni sektor, da bi investirali. Kaj pa bodo investirali? V donosnost, seveda. Dali bomo, ne bomo kar tako razdeljevali sredstva, iz tega lahko nekaj nastane. Naprimer, da poskrbimo, da na področju zaposlovanja izvedemo dobre naložbe, da bodo nastali kvalificirani uspehi prek socialnega sklada smo veliko že dosegli, to je bilo pravilno. Torej, imamo kriterije za ceno, vendar pa nekoliko dvomim, ali ne bo na koncu to vodilo do napačnega rezultata, da ne bo prišlo do rezultata, ko bi rekli, da je vse dovolj objektivno, ampak da bo vse skupaj spet končalo v političnem mešetarjenju. To bi bilo žalostno. Rodriguez? Um, Hvala lepa, gospod Torres, za vaše poročilo. ILO je spet zelo aktualen in to je zelo koristno za našo razpravo. Resnično mislim, da je to ključna razprava za nas v parlamentu in še prav posebno za naš odbor. Prinašate nekaj zamisli, kar se tiče kriterijev za izbiro projektov. Naj izpostavim, tri kriterije. Prvi. Strateške prednostne naloge za EU. Uporabiti morate naložbe za prehod na nov model rasti. To pomeni, da moramo prioritizirati projekte, ki govorijo o energetskem prehodu, digitalnem prehodu, socialno vključenostjo in projekte, ki investirajo v ljudi, družbene naložbe. Tukaj lahko investiramo v izobraževanje, šolanje, socialne storitve, zdravje, socialne zadeve. Drugi kriterij, ki ga vidim in tega ste omenili, je povezovanje Evrope. Zagotoviti moramo, da bomo prebrodili razkorak, ki ga imamo v čezevropskih omrežjih. Potem pa še tretji kriterij, ki bi naj zmanjšal makroekonomska neravnovesja. Mislimo, da bi naložbe morale zmanjšati ta makroekonomska neravnovesja po državah članicah, kajti zaenkrat imamo zelo različne pogoje za države članice, kar se naložb tiče. In to je ključno vprašanje za Evropo. Zato mislim, da bi naložbeni načrt moral upoštevati tudi to. Vedeti je treba, da imamo v odboru Ekon zelo pomembne razprave na to temo. Zaenkrat zakonodaja, ki je na voljo, ne obstaja ekvivalentnih pogojev za države članice, da bi izkoristile ta sklad za strateške naložbe. Države, ki so bile najbolj prizadete zaradi krize, nimajo enakih pogojev. Če ne bomo premostili te težave, se bodo neravnovesja v naložbenem postopku povečala in bo ravno nasprotno od želenega učinka. Bomo pa sodelovali z ilom. To je gotovo. Hvala lepa še enkrat. Eh. Hvala lepa. Gospod Torres, sedaj pa vi za odgovore, prosim. Uh, Hvala lepa za vaše odzive na našo analizo. To so prav gotovo uh, kompleksna vprašanja, ki ste jih postavili. In naj najprej začnemo s tem, kako lahko uh, vključimo Evropsko investicijsko banko, kakšni so kriteriji za izbor teh projektov. To je seveda glavno vprašanje, kajti če kriteriji niso ustrezno opredeljeni, potem se soočamo z dvema tveganjema. Eno, da učinek ne bo eh, dovoljšen in drugi, da eh, bodo politične razsežnosti neustrezno vključene. Torej, treba je maksimizirati uh, učinek na zaposlovanje. Vsak projekt, ki se ukvarja z posebnim specifičnim ciljem, je pomemben zato, ker gre tu za projekte, ki ne bi bili uresničeni brez tega načrta, torej naj si bo okrepitev energetskega omrežja ali digitalnega gospodarstva. Uh, sedaj uh, smo priča tehnološki revoluciji in uh, eh, ILO je tudi naredil eh, študije učinka. Gre za to, kako se bomo odzvali na te izzive in glede na odločitve, ki jih bomo sprejeli, bo tudi odziv na te izzive drugačen nekaj bo lahko pozitivno za zaposlovanje, za podjetja, pa tudi za rast gospodarstva v Evropi. Torej, to so pomembni kriteriji in če bodo ustrezno uresničeni, potem bo to prav gotovo tudi izboljšalo tako zaposlovanje kot tudi. kot tudi druge razsežnosti. Se pravi, eh, ključni projekti se tu ukvarjajo z vprašanji okolja in drugimi tako imenovanimi eksternalitetami. Na to mora biti projekt eh, torej ločen in ločen projekt se bo tu osredotočal na MSP. -e. V večini primerov bo veljalo, da z relativno omejenimi sredstvi lahko uresničimo eh, to idejo posojilnih jamstev. To je zelo pomembno zlasti za države, ki so v težki situaciji. To je naša izkušnja in tudi tu Evropska investicijska banka lahko postane institucija, ki bo imela torej podobno ulogo kot eh, v Nemčiji in na Danskem, torej to so institucije, na katere se lahko MSP obrnejo in na ta način lahko uh, ustrezno uporabimo ta sredstva za ustvarjanje delovnih mest, ki sicer ne bi bila ustvarjena izven tega načrta. Torej gre za ločen tip projekta. Na to je bilo vprašanje glede političnega umešavanja, torej to ni eh, področje mojega strokovnega znanja. Pomembno je, da spremljamo projekte, tudi dobro eh, zamišljeni projekti ne gredo nujno v pravo smer. Eh, treba je spremljati in ocenjevati eh, te projekte, uresničevanje teh investicijskih načrtov. kajti imamo pristop eh, za vse evropske države, ki eh, temeli na tem kolateralnem vplivu. Pomembno je, da ocenjujemo tudi učinek na zaposlovanje za posamezne projekte. Ilo je seveda pripravljen z vami sodelovati, kot tudi Evropska investicijska banka, če se boste odločili za ta pristop. Na to je bilo postavljeno pomembno vprašanje v zvezi z poslovanjem mladih, kako lahko več mladih vključimo. Brezposelnost mladih je zelo visoka v nekaterih državah članicah in to nas zelo skrbi. V EU imamo že jamstvo za zaposlovanje mladih. V nekaterih državah to obstaja že zelo dolgo časa, naprimer v državah Severne Evrope je bil ta instrument vzpostavljen po krizi v 90-ih letih. Ta schema bi bila tudi zelo uh, dober dodatek k temu investicijskemu načrtu in uh, treba je zagotoviti uh, uresničitev teh pričakovanj v nekaterih eh, državah eh, ocenjujemo, da bi za torej, celotno Evropo potrebovali 21 milijard evrov, zato da bi to lahko ustrezno uresničili. Torej potrebujemo dobre službe za zaposlovanje, to je predpogoj za ustrezno uresničevanje tega projekta in tudi to bi bil dober dodatek k eh, temu eh, projektu, kajti omogočil bi tudi ponovno vključevanje na trg eh, delovne sile za mlade v kontekstih naprimer digitalnega gospodarstva, zelenega gospodarstva. In prav tako bi to lahko omogočalo mladim, da vzpostavijo lastna podjetja v okviru uh, programov, ki so namenjeni MSPM. E, torej, govoril sem že o učinku mreže, o pomembnosti tega projekta za MSP-je. Omenjene so bile tudi eh, makroekonomske razsežnosti, neravnovesje zlasti. Eh, morda bi bilo smiselno, da bi razsežnost, ki presega evropske meje, tudi dali v osrče tega načrta. Tako bi bila evropska razsežnost lahko osredotočena na tiste regije, kjer imamo najvišjo brezposelnost. Po zadnjih študijah Evropske investicijske banke ta nova politika Evropske centralne banke vključuje 20 odstotno stopnjo, torej tako imenovane solidarnostne komponente. The... Hvala lepa, bomo nadaljevali z vprašanji. Sven Šulce. Ja, Hvala lepa.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 dali sredstva na trg, pomagali MSP-jem, potem pa bo vse teklo tako, kot mora. Kdor tako misli, je na napačni poti. Skušal bom poenostaviti, kajti imam samo dve, tri minutke. V bistvu imamo na trgu tri različne tipe MSP-jev, ne samo v Nemčiji, tudi drugot. Najprej tisti, ki so zelo donosni in bodo dobili sredstva posod, nimajo težav dobiti denarja. Potem imamo MSPM, ki so nekje na sredi. Tako zelo dobro ni, rečemo, vendar pa lahko jih podpremo in sredstva dobijo, ker je dovolj denarja na trgu. Potem tretji tip, to so pa tisti, ki bodo želeli dobiti sredstva, pa ne dobijo sredstev na trgu. In zakaj ne? Zakaj ne dobijo denarja? Kje je težava? Tukaj imam velike pomisleke, kajti sredstvi ki jih imamo, lahko sedaj podpiramo MSP-je, ki svojim proizvodom na trgu nimajo možnosti in ki jih bomo potem vzdrževali 3, 4, 5 let, čez 6 let pa bomo morda videli, da podjetja ni več, da je propadlo in da je to bil samo program preživetja financiran strani davkoplačevalcev. Kar se mi zdi še pomembnejše in o tem je že bilo govora, so naložbe tudi pri, tem, pri teh sredstvih v izobraževanje, v znanje ljudi. Potem bomo pomagali tudi MSP-jem, tistim, ki že sedaj dobijo posojila. To je pomembno ne samo v državi, kot je Nemčija, ki nam gre pri tem še zelo dobro, tudi v drugih državah je to pomembno. Zato bi torej morali investirati v znanje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 vrste zaposlitve, ki se lahko ustvari na podlagi tega načrta. Gre za vprašanje, ki presega zgolj količinsko vprašanje, torej količino delovnih mest, ki bodo ustva, lahko ustvarjena. Danes govorimo veliko o tem, da je treba ustvarjati delovna mesta. Jasno je, da to potrebujemo, vendar pa pogosto pozabljamo, da smo že živeli v času, v katerem zaposlovanja ni bilo, v katerem ni bilo delovnih mest, zlasti pa ne kakovostnih delovnih mest in dostopa do njih. Tako da, eh, kaj hočem s tem povedati? Zanima me, kakšno perspektivo vidite vi za ta načrt? in predvsem, kako bi lahko zagotovili, da bi na podlagi tega načrta ne le ustvarili delovna mesta, vendar da bi ta delovna mesta bila tudi trajnostna, vzdržna v prihodnosti. Ne bi bilo namreč zaželjeno, da bi ta načrt bil samo neke vrste podpora za nekatere zasebne konzorcije in velike zasebne naložbe. Eh, na področjih, kjer so naložbe seveda potrebne, ampak da bi potem za delavce, za njihovo življenje in delo ostalo v bistvu nič. Temu se želimo izogniti in zato sprašujem, kako lahko zagotovimo, da bo znotraj tega načrta zagotovljenih dovolj pravic delavcem, ki bodo dobili zaposlitev in da bodo ti delavci imeli zagotovljene socialne pravice, pa tudi delovne pravice. Hvala lepa. Predsedoča, hvala lepa Ilu za študijo. To je dragocen prispevek ustvarjanje delovnih mest z vidika razprave o tem je potrebno govoriti in se osredotočati na to z vidika naložbenega načrta. Skupaj s trajnostno rastjo bi naj ustvarili tudi kakovostna trajnostna delovna mesta. To bi moral biti eden ključnih ciljev naložbenega načrta. Moral bi biti. Zelo koristna je študija, ker nam kaže potencial, ki ga velja izkoristiti in ker morajo odgovorni zakoličiti okvirne pogoje, zato da bomo ta potencial tudi izkoristili. Moje prvo vprašanje, v študiji sami pravite, da je to korak v pravo smer. Torej potrebujemo še veliko več, še okvirne ukrepe za resnično trajnostno ustvarjanje delovnih mest. Vprašanje. Omenili ste najnižjo mejo ustvarjanja delovnih mest. 400 tisoč se vam je to zdelo. Najvišja zgornja meja pa je 2,1 milijona, če bodo izpolnjeni nekateri pogoji, torej investicije v regijah z največjo brezposelnostjo, ukrepi za razvoj trga delovne sile, nove projekte in tako dalje. Mene pa zanimajo okvirni programi za teh 400 tisoč najniže meje ustvarjanja delovnih mest. Ali tukaj tudi govorite o tem multipliciranju, vzvodenju, ali imate različne scenarije za to in ali pri teh 400 tisoč izhajate večinoma iz novih delovnih mest. Kako ponderirate sektorje, na primer? Tukaj še nimamo prav veliko dokazov, kako je vse skupaj razdeljeno. Dejali ste, da potencial obstaja, vendar pa, da je zelo različen po sektorjih govorimo o urbanem delu, MSP-jih, digitalnem trgu, torej v različnih sektorjih. To je zelo zanimivo za lokalno raven, kako bi torej pokomentirali to. Potem pa še pripombe predhodnikov. Ne gre samo za to, da ustvarjamo delovna mesta, določeno število delovnih mest, gre predvsem za to, da ustvarimo dobra, kakovostna delovna mesta, da so trajnostna, omogočajo preživetje. In mislim, da je priporočilo, da natančno spremljamo, kakšne so posledice, torej spremljanje učinka vpliva, eden od korakov. Glavni korak, tako kot v strukturni politiki Evropske unije, pa morajo biti jasni cili, jasni pogoji že v smernicah usmerjevalnega odbora naložbenega načrta. Jasno navezava na cilje Evrope 2020, sprememba načela partnerstva, vključevanje zasebnih, lokalnih, socialnih partnerjev v to. In tukaj mislim, da moramo še veliko nadoknaditi. Hvala lepa. Oui, ça va être, ça va être euh, rapide puisque je veux. Dobro, bom kratek, kajti navezal bi se na to, kar je povedal gospod Rodriguez uh, v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem na načelni ravni morda izgleda, da bi bilo danes bolj pametno investirati v sektorje, ki jih bolj potrebujejo. Tudi država, kot je Nemčija, ki ima eh, presežek, še vedno ima potrebe. Tu ne smemo karikirati. Ampak nekateri kraji potrebujejo več kot drugi. V evroobmočju govorimo tudi o notranji solidarnosti, ki skupni valuti omogoča preživetje. To je pomembno. Konkretno vprašanje. Ali v vaši študiji eh, govorite o tem, o različnih regionalnih potrebah, kajti občutek imam, da ste bolj osredotočeni na posamezne teme, kot je naprimer trajnostni razvoj in tako dalje. Ali vaša študija vključuje tudi geografsko razsežnost. Eh, eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala za eh, študijo. Imam nekaj vprašanj. Zaposlovanje in socialna politika sta neposredno povezani z gospodarstvom in učinek občutijo najprej ljudje sami, torej tisti, ki imajo službe, tisti, ki jih nimajo, tisti, ki imajo ustrezan dohodek in tisti, ki ga nimajo. Torej, spodbude za investicije so prav tako pomembne, o tem ste tudi spregovorili. Moje vprašanje je naslednje. Kakšne specifične spodbojevalne ukrepe imate v mislih, ki bi zagotovili, da bodo investicije v državah članicah trajnostne in dolgoročno koristne za ljudi. Morda vsaka posamezna država mora odločiti, kakšni so najbolj učinkoviti spodbojevalni ukrepi ali naj bo to evropska odločitev. In na to še eno vprašanje. Kolegi so govorili o MSP, to, so, to je zelo pomembno za naša gospodarstva, kajti ustvarjajo veliko delovnih mest. Ampak vprašanje je naslednje zakaj MSP ne dobijo posojil za to, da bi lahko ustvarili ta delovna mesta v različnih regijah? Zakaj nimajo dostopa do teh posojil? Kakšni so razlogi za to? In v, ali bo investicijski načrt MSP-om eh, omogočil dostop do posojil za ustvarjanje delovnih mest? In na to še eno vprašanje. 25 milijonov uh, brezposelnih imamo v Evropski uniji, 12 milijonov dolgotrajnih eh, brezposelnih. Ali to pomeni, da če investiramo v energetiko, digitalno gospodarstvo in tako dalje, ali to pomeni, da teh 25 milijonov brezposelnih bo na ta način pridobilo zaposlitev ali lahko te ljudi dovolj motiviramo, da bodo sprejeli to delo. Potrebujemo ljudi, ki so ustrezno usposobljeni, pa tudi motivirani za to delo. Ali bo investicijski načrt, bolj učinkovit, če se bo osredotočil ne samo na gospodarstvo, temveč na ljudi. Veliko kolegov je se že odzvalo na vašo študijo, zato ne bom ponavljala tega, kar je bilo že rečeno, s tem se strinjam. Torej, sama sem navdušena nad delom Jeloja. Imam pa vprašanje v zvezi z naslednjim. Veliko tokrat eh, sem se pogovarjala tudi z nekom iz Evropske investicijske banke. Oni sedaj najemajo nove ljudi, 500 novih zaposlenih, eh, samo zato, da si bodo pogledali te nove projekte, da jih bodo proučili. Ampak oni pravijo, mi imamo omejitve eh, glede dobičkov na investicije, potrebujemo 18 odstotkov in povsem jasno je, da če želite, da bo vaš eh, projekt eh, uspel, naj si bo naj si bo to projekt na področju uh, okolja ali uh, drugih področjih, ampak uh, to za Evropsko investicijsko banko ni tako imenovan business as usual, zato ker um, dobički niso ustrezni. In uh, po njihovem načinu dela verjetno nobeno teh projektov ne bo ustrezal njihovim kriterijem, torej kakšno uh, kakšen je vaš pristop, kako boste spremenili kriterije Evropske investicijske banke, ki jih ta uporablja za eh, te, te sklade. Prvo malo pa izpernejo. Hvala lepa, hvala gospodu Toresu za poročilo. Imam nekaj dvomov. Eh, tu je govora o um, milijonu 800 tisoč eh, novih delovnih mest v tej študiji. Uh, Eh, ampak eh, zato je namenjenih relativno malo sredstev. In zanima me tudi, v kolikšni meri bo tu sodelovala Evropska investicijska banka. Zasebne eh, investicije naj bi bile prav tako vključene, ampak pri tem je treba upoštevati to, da se osredotočamo na države, ki so že itak najbolj dinamične in kjer je itak že eh, veliko zasebnih eh, investicij. Z drugimi besedami, v državah, ki imajo itak eh, najnižjo stopnjo brezposelnosti, kar pomeni, da ne bomo ustvarili toliko delovnih mest, kot bi pričakovali. Poleg tega, Evropska investicijska banka ima že precej težav pri namenjanju sredstev, ki jih ima na voljo, zato ker so kriteriji tako zelo strogi. In prav tako je zelo majh, mal, mali obseg sredstev namenjen MSP-jem. Zato imam nekaj vprašanj. Torej, kakšna jamstva lahko damo temu, da bo uh, največ kapitala investiranega za kakovost uh, in količino novih delovnih mest. In drugič, kako bo lahko ta denar namenjen spremembam pri samem produktivnem modelu, zato da ne bo došla vsa ta sredstva tistim državam, ki jih najmanj potrebujejo. Hvala lepa, Jan Sanders. Merci, monsieur Torres, d'être venu à notre rencontre ce matin. Hvala lepa, gospod Torres. Uh, da ste se nam pridružili danes eh, zjutraj. Vrnila bi se k samemu projektu in z naravi tega projekta. To ste nam pojasnili in povsem se strinjam s tem, da eh, morajo biti to novi projekti, ki sicer niso financirani in eh, zlasti projekti v tako imenovanih novih sektorjih, torej zlasti na področju prednostnih sektorjev komisije, se pravi energetika in pa digitalno gospodarstvo. In to pomeni tudi nove pristojnosti oziroma eh, nova strokovna znanja. In eh, vprašanje, ki si ga postavljam, je naslednje. Ali ljudje, ki že dolga leta iščejo delo, ki so že dolga leta brezposelni, vemo, da eh, dlje kot iščemo delo, teže se je vrniti na trg dela, ali bodo ti ljudje dejansko imeli strokovna znanja, ki so potrebna in ali ne bi bila prva investicija, eh, ki bi bila potrebna, prav investicija v usposabljanje. Juta Steinbrück. Ja, nach Ihren Ausführungen ist mir noch ein Gedanke. Hvala lepa. Še na nekaj sem se spomnila, ne da bi to tehnično preverila. Zastalo se vprašanje, kar se tiče pobude za jamstvo mladih. Tukaj države članice skoraj ne izkoriščajo sredstev ali ne bi morda bilo možno, da če bi ta sredstva namensko vezali kot del naložbenega načrta, da bi imeli možnost zaposlovanje mladih zelo spodbuditi v Evropi. To je zelo spontana misel, vendar pa ker potrebujemo več naložb in ker so prav mladi najbolj izpostavljeni in jih želimo doseči. Ali menite, da je tukaj možno kaj storiti? Uh, well, the last question on the... Zadnje vprašanje pa je vprašanje gospoda van den Kendelara. Če pa imate še kakšno vprašanje, pa jih lahko še postavite pred glasovanjem. Gospod von den Kandelere. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa za zelo zanimivo eh, predstavitev. Sam sem eden najmlajših eh, članov tega odbora in skrbi me učinek na mojo generacijo v Evropi. Torej, želimo ustvariti delovna mesta znotraj tega investicijskega načrta. Uh, in treba se ustrezno odzvati na dejanske potrebe. Vprašanje, ki se postavlja, je, kako lahko to združimo s potrebami investitorjev, ki pričakujejo dobiček. Kako lahko zagotovimo, da bodo zasebni investitorji dejansko sodelovali pri tem projektu, kajti to je potrebno mislim, da bo za zasebne investitorje zelo pomemben njihov dobiček in to je eden od eh, največjih problemov pri uresničevanju tega. Se fragiš, gospod Beker. Um, čisto kratko vprašanje. Ali veste, če so tista gospodarska področja, ki še vedno kažejo rast od krize, namreč socialno podjetništvo, social business initiative, pobuda za socialno podjetništvo, ali je tukaj tudi, kar se naložbene ofenzive tiče, tudi dan cilj na tem področju. Thank you. And the last question. Hvala lepa. In še zadnje vprašanje. Potman. Hvala lepa. Enkrat sem se že javil, pa še krajše vprašanje, ki ni bilo zastavljeno. Zdi pa se mi pomembno. Dejali smo, da bomo poskušali da bi obstala možnost, da bi bila to delovna mesta usmerjena v prihodnost. Ali si lahko predstavljate, da bi projekti dvojnega izobraževanja bili aktivno podprti, kajti nekateri pravijo, da tega si želimo, kako je možno, da bi podprli tak uspešen koncept. Potem mislim, da bi tudi veliko investitorjev dejalo, to je uspešno in to bi lahko izvedli tudi v naših državah članicah. Hvala lepa. Sedaj pa lahko nakratko odgovorite na vsa ta vprašanja. Izvolite. Hvala lepa za to resnično zelo zanimivo razpravo. Vidim, da bi bilo veljetno potrebno nadaljevati s to razpravo. Veliko pomembnih vprašanj je bilo načetih. Ja, torej glede vloge Evropske investicijske banke, to so omenili nekateri kolegi, torej gre za vprašanje kriterijev, kot je bilo rečeno. Ampak Evropska investicijska banka je javna banka in zato je popolnoma normalno, da eh, so spodbujevalni ukrepi za Evropsko investicijsko banko drugačni, kajti ne potrebujemo zasebnih bank, eh, ki bi izvajale eh, določene eh, finančne storitve. Raven dobičkonočnosti mora biti dovoljšna, istočasno pa lahko Evropska investicijska banka tudi sprejme, da večina ali velik del eh, teh eh, dobičkov, ki bodo ustvarjeni, da bodo predstavljali tako imenovano socialno povračilo sredstev. In zato je pomembno, da se investira v tista področja, kjer bo eh, kolektiven dobiček višji od zasebnega. Novi kriteriji Evropske investicijske banke pomenijo, da ne bomo računali samo osko opredeljene dobičkonosnosti, temveč tudi eh, socialni vpliv. Težko sedaj govorim bolj konkretno, ker nisem v banki, ampak eh, prišlo bo do neke preobrazbe teh eh, kriterijev. Na to je bilo postavljeno vprašanje v zvezi s kakovostjo delovnih mest. Pomembno vprašanje specifično lahko naredimo naslednje. Naprimer, ko imamo projekte v zvezi z eh, energetskimi omrežji, digitalno ekonomijo in tako dalje, če imamo javni razpis, potem imamo v ILO-ju instrument, eh, da se mednarodni eh, delovni standardi tudi vključijo med kriterije javnih razpisov. In to nekatere države že uporabljajo, lahko pa to vzpostavimo tudi na evropski ravni. To bi bilo koristno. V tretjem delu načrta je to tudi do neke mere opredeljene. To je vprašanje ki se nasplošno pojavlja za javno politiko, se pravi, da ustvarjena delovna mesta ustrezajo kriterijem kakovosti. To je zelo pomembno, zato je bolje, da se investicijski načrt uh, upne v širšo uh, strategijo in da se ne osredotoča samo na zaposlovanje. Na to je bilo postavljeno vprašanje v zvezi z mladimi, kako jih vključiti in pa tudi vprašanje v zvezi z eh, veščinami. Po definiciji bo eh, situacija malce drugačna od države do države. V nekaterih državah eh, imajo MSP že dostop do posojil. V drugih državah pa imamo naprimer eh, zelo učinkovite, eh, učinkovita majhna in eh, srednje velika podjetja, ki pa nimajo dostopa do posojil bank. In tu bo ta načrt lahko res koristen. Na to, kar se tiče kriterijev in veščin, to je prav tako pomembno. Morda o tem ni bilo dovolj govora v poročilu, to bi morda veljalo bolj razširiti. Vprašanje, ki se vedno postavlja, je, katere veščine. To bo težko opredeliti. Kar pa je pomembno, je to, da imamo institucije, ki eh, zelo zgodaj že lahko opredelijo, kje se pojavljajo potrebe po katerih veščinah, zato da se lahko čim prej na nje odzovemo. Težko je to vnaprej predvideti, zlasti v obdobju eh, hitrega tehnološkega razvoja. Naprimer, nekateri predvidevajo, da se bodo vse uh, rutinske zaposlitve zelo zmanjšale v uh, eh, prihodnih letih in zato iz vseh teh razlogov je zelo pomembno, da lahko eh, zelo zgodaj že opredelimo potrebe. Na to je bilo vprašanje postavljeno v zvezi z geografskimi eh, komponentami in bom odgovoril kar v francoščini. To je vprašanje, ki v resnici pomeni, v kolikšni meri je ta investicijski načrt eh, nek eh, začetek eh, širše evropske politike v območju evro. Je to eh, nekaj, kar um, omogoča, kot ste rekli, preživetje uh, skupne valute. In geografski element predstavlja eno tretjino tega 1,3 uh, milijone zaposlitev, zlasti za tiste regije, kjer je zaposlitev torej um, še toliko uh, bolj omejena. Ne vem, če sem odgovoril na vsa vprašanja, ampak zahvaljujem se vam za to zelo plodno razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Torres. Prepričana sem, da vas bomo še v prihodnosti povabili na ta odbor in hvala lepa za vaše odgovore. To je bilo res zelo koristno. Hvala lepa. Dobro, sedaj bomo glasovali, ampak eh, prekinili bomo za minuto ali dve, samo da se organiziramo. We'll start with the... Uh, bomo začeli z glasovanjem. O skladu za prilagoditev globalizaciji. In sicer bomo začeli z Zahemom iz Polske. Bomo glasovali elektronsko. E LS ima štiri glasove preveč. Saj smo vas veseli, ampak vseeno. Je sedaj v redu? Dobro. Rezultate imate pred seboj, torej sprejeto. Naslednja točka je torej sklad za prilagoditev globalizaciji Saint-Gobain iz Belgije. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. In na to Aleo Solar iz Nemčije. In dajem besedo gospe Juti Steinbrock. Hvala lepa, predsedoča. Skupina SND ima ustni predlog spremembe, ki bi naj nadomestil šesti odstavek. Predlagamo, da bi šesti odstavek dopolnili s sledečim besedilom. V angleščini bom to povedala. Zato smo si zabeležili, da nimamo dodatnih spobud za usposabljanje za udeležence tega sklada za pregreditev globalizaciji. Gre pa za bolj personalizirane ukrepe, ki bi jih naj uspodbujali. Okay, then we vote the whole... Dobro, potem pa glasujemo o celotnem besedilu skupaj s tem ustnim amandmajem. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejeto. na to nadaljujemo. Razrešnica za splošni proračun. Kompromis A. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma tri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe štiri. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Manjma 6. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Bomo preverili predlog spremembe šest elektronsko za proti ja konec glasovanja sprejeto predlog spremembe sedem kdo je za proti zdržani zavrnjeno predlog spremembe osem za proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 9 je omaknen. 10. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis B. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C. Za, proti, vzdržani. Vzdržani? Sprejeto. Amanma 19 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Na to glasovanje o osnotku mnenja s spremembo. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejeto. Na to nadaljujemo z Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja. Razrešnica. Kompromis A. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Ja, tu imamo ustni predlog spremembe, kot vidite. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Tretji amandma, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 4 o tem ne glasujemo in ne da, sedaj glasujemo o celotnem osnotku mnenja. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to nadaljujemo z razrešnico za Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Kdo je proti? Držani? Sprejeto. Odstavek 4, torej predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Tretji amandma, peti odstavek. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. In še glasovanje elektronsko o osnotku mnenja. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. In na to imamo še osnutek mnenja Evropska fundacija za izboljšanje življenskih in delovnih razmer, razrešnica za leto 2013. Drugi odstavek, kdo je za? Torej predlog spremembe 1, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 2. In tu imamo ustni predlog spremembe, kot vidite. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Tretji amandma, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe je štiri. Za? Proti? Vzdržani sprejeto. In glasujemo še o osnutku mnenja, kot je ta spremenjen. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to imamo še Evropsko fondacijo za usposabljanje, kompromis A. kompromis A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In na to predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj še glasujemo o osnotku mnenja. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja sprejeto. Na to imamo še osnutek mnenja. In sicer glede izvrševanja proračuna agencij za proračunsko leto 2013. Prvi amandma gospoda Pirinskega. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis A. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B. Za, proti, vzdržani, sprejeto. In glasujemo še o celotnem dokumentu. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa za ta rezultat. Hmm. Uh, <clears throat> is this what is on the Uh, Tako, nadaljujemo z naslednjo točko na našem dnevnem redu, Evropski sklad za strateške naložbe EFSI. Naj najprej mm, spregovorim nekoliko o tem, kar se tiče notranjega postopka pri tem dosjaju. Imeli smo kar nekaj sestankov konference odborov glede pristojnosti, kdo, kateri odbor je pristojen za to temo in vsakič sem seveda izpostavila pomen odbora za zaposlovanje, da moramo biti vključeni v to. Tehnično pa žal zakonodajni predlog osebuje zelo malo socialnih vidikov kakorkoli že. Glavni cilj pa je ustvariti več in boljša delovna mesta in se boriti proti brezposelnosti. Še prav posebno brezposelnosti med mladimi. Ne gre za naložbe za finančne trge, gre za naložbe za delovna mesta. In to je seveda področje, kjer imamo mi veliko strokovnega znanja. Zato sem na konferenci predsednikov odborov zahtevala, da bi morali biti po 54. členu vključeni v to. Vendar pa ni bilo do končnih sklepov, samo priporočilo, da bi spostavili usmerjevalni odbor, ki bo usklajeval delo in kjer bodo lahko sodelovali vsi zainteresirani odbori. Sedaj pa mora konferenca predsednikov se odločiti o končni razdelitvi pristojnosti in zdi se verjetno, čeprav odločitev še ni bila sprejeta, zdi se torej verjetno, da bo ekon pristojni odbor. Predsednik ekona me je obvestil, da zaradi hitrega postopka zakonodajnega predloga FC, da verjetno ne bodo uspeli istočasno obdelati tudi pobude glede premustitve razkoraka pri naložbah. To je poročilo na lasno pobudo, ki se ukvarja skoraj z enakimi vprašanji kot predlog FC vendar pa v širšem bolj političnem kontekstu. Pri tem poročilu imamo 54. člen, je naš odbor pristojen in imenovali smo poročevalca zareni gospod Vano in jasno sem povedala kar nekajkrat, tako na sestanku predsednika odbora, kot tudi predsedniku odbora Ekon neposredno, da Odbor za zaposlovanje nujno želi to poročilo na lasno pobudo obdarovati vzporedno zakonodajnim predlogom, zato da bi lahko izpostavili kar se da veliko prednostnih nalog z naše strani. Obžalujem pa, da se to zdaj zdi malo verjetno. Vločitev torej še ni bila sprejeta. Kot pristojni odbor pa je ekon tisti, ki je pristojen za to. Torej, kot sem dejala, verjetno je, da bo ekon vodil delo, da bodo pa vsi zainteresirani odbori del usmerjevalnega odbora. Nismo pa še čisto na jasnem, kakšen bo končni rezultat. Rada bi, da se tega zavedate. Se bom pa na to vrnila, kar se da hitro. To je torej prva izmenjava mnen o Evropskem skladu za strateške naložbe v našem odboru. Besedo dobijo najprej koordinatorji. mislim, da ni odgovornega za e LS, morda gospa Mora Šantje, ki bi lahko spregovorila o tem. No, se opravičujem, tega nisem imela zapisanega. Se opravičujem, pravi predsedoča gospa Jazovetska je tista, ki je odgovorna v imenu e RS in bo spregovorila. Prosim, beseda je vaša. Ja Hvala lepa. Najprej bi se vam rada prisrčno zahvalila za angažma, za vlogo, ki jo igrate pri tem, da bi odbor Empel prevzel pomembno vlogo pri teh besedilih. Sedaj bomo to obravnavali zelo hitro rada bi se zahvalila tudi za sestanek, ki smo ga organizirali danes dopoledne z ILO in tudi za predstavitev študije, ki ima veliko opravka s temo, s katero se okvarjamo sedaj. Pred nami je zelo pomembna tema. Gre za Evropski sklad za strateške naložbe EFSI tukaj tisoče evropejcev stavi na to zakonodajo, da bi izboljšali njihovo življenje. Kar nekaj elementov je, vsi skušajo nakazati pot iz krize, skušajo izpostaviti vlogo EU pri tem. Imeli smo nekatere instrumente, ampak videli smo, da niso zadostni za zagon rasti. V Evropi pa se še ni zgodilo dovolj. Rešitve morajo biti take, da bodo učinkovite. Sedaj imamo sklad za strateške naložbe, to bi naj bilo gonilo za več rasti in zaposlovanja. EFSI bo imel tri stebre, ki se bodo dopolnjevali. Gre za to, da bi v naslednjih letih imeli 315 milijard dodatnih naložb in to bi naj bila javna sredstva, pritegnili pa bi naj tudi zasebna. Potem pa bi naj spobodili tudi pobude, ki bodo služile k temu, da bi resnično pokrili potrebe realnega gospodarstva. Gre za to, da bomo zagotovili naložbe, privabili investitorje za to, da bi zagotovili multiplikacijski faktor. Vemo, da bo načrt uspešen le, če bomo imeli sodelovanje držav članic, če bodo sodelovali banke, zasebni sektor, pa tudi lokalni organi in oblasti. Sklad bi naj bil zagon strateške naložbe. Prebrala sem si to besedilo in že sami ste kar nekaj povedali nam to temo, gospa predsedujoča? Nimamo veliko časa. Vse institucije, ne samo parlament, morajo hitro ukrepati. Najprej Jean-Claude Juncker, predsednik komisije, je zelo hitro predstavil svoj naložbeni načrt, želani. Svet je prav tako zelo hitro to sprejel 18. decembra je pozval so zakonodajalca, da naj se dogovorita do marca. Komisar Dombrovskis pa je tudi dejal, da je možen hiter dogovor, če bo svet temu zagotovil odločno politično podporo. Svet je začel svojim delom, sedaj čakamo na marec, v bistvu imamo samo še dva meseca, da kot parlament izrazimo svoje mnenje. Vemo tudi, da je sklad, da je zamisel, da bi naj sklad začel delovati že sredi leta. To je osupljivo hiter tempo. Gospod in gospodje, veste, da danes ne bomo govorili o konkretnih rešitvah in predlogih sprememb. Gre za prvo izmenjavo mnen brez dokumenta. Poskrbeli bi naj za to, da bi ta sklad služil temu, da bi izvajali strategijo Evropa 2020, da bi ustvarjali delovna mesta in da bi povečali konkurenčnost. Mislim, da je tako, da bo sedem odborov pripravilo mnenje na to temo. Včasih se mi zdi, da zaposlovanje in socialna kohezija nista prav izpostavljeni. Zato je pomembno, da se mi posvetimo točno temu delu. Vsi vemo, da sta ta dva vidika ključnega pomena za dejansko rast in za dejanski uspeh sklada za strateške naložbe. Naložbeni razkorak je nevarnost za dosego ciljev obzorje 2020. Vemo, da v tem trenutku še nimamo vseh instrumentov, zato upamo, da bomo z EFSI učinkovito namenjali sredstva za infrastrukturne projekte na področju prometa, energije, omrežji in da bomo podprli še prav posebno inovativne sektorje, da bomo investirali v realno gospodarstvo. To je predpogoj za uspeh takega instrumenta. Pomembno je, da se zagotovijo naložbe v projekte, ki bodo celotni Evropi kaj prinesli, ki bodo ustvarili delovna mesta in sicer trajnostna delovna mesta tako da se bo Evropa premaknila in zagnala rast. Vemo tudi, da so še prav posebno pomembni čezmejni projekti. Danes smo že slišali kar nekaj starin strokovnjakov, do 2,1 milijona novih delovnih mest bi naj ustvarili, bi lahko ustvarili. Slišali smo tudi, da evropejci in evropska podjetja imajo veliko prihrankov. To je nekaj 100 milijard evrov Prav tako imamo študije, ki jih je izvedla komisija EIB in tudi države članice, ki kažejo, da imamo sedaj opravka z razmerami, ko veliko potencijalno donosnih projektov ni financiranih. Komisar Katajnen je dejal, da ni dovolj zaupanja in zato ni dovolj sredstev in skrat bi lahko začel tukaj. Uh, in bi lahko vodil do tega, da bi financirali potrebne projekte. Veliko je pričakovan in želja, kar se tiče investitorjev. 18. in 19. decembra je svet dejal, da so proračuni držav članic pred novimi zahtevami. Zato smo razvili mehanizem, ki bi naj poskrbel za to, da bi ta sklad bil proračunsko neutralen. sem vam pa že nakazala svoje pomisleke, kar se tiče tega sklada. Naj to nakratko ponovim. Sklad se osredotoča predvsem na velike projekte, predvsem na ložbe v čezmejna omrežja, na primer. Ta bi naj okrepila gospodarsko rast. Pri izvajanju tega pa bi naj so se otočali na MSP-je. Sklad bi moral spodbuditi sredstva, ki so sedaj speča, ki niso aktivirana. Prav tako bi morali zagotoviti, da se ta sklad ne osredotoča na MSP, ki nimajo možnosti naložb. Pomembno je, da so sredstva namenjena MSP. MSP so tisti, ki ustvarjajo delovna mesta. In zato mislim, da bi se splačalo, če bi resnično pazili na to, če bi poskrbeli za to, da bodo ta sredstva resnično namenjena MSP. Vsi dobro vemo, da bi bil uspeh, če bi dosegli ekonomijo obsega, to je pravzaprav tudi namen tega sklada. Seveda gre tudi za način delovanja sklada. Pomembno je, da izberemo projekte, ki niso politični, da jih ustrezno izberemo, da so izbrani ustrezni projekti. In zato je tudi osmerevalni odbor zelo pomemben, sestava osmerevalnega odbora zelo posebna. Ta bo odločal o projektih. Sestava je povezana s prispevkom držav članic. To je po eni strani logično, po drugi strani pa je politično nekoliko kočljivo. Ilo je tudi že spregovoril o kriterijih za izbiro. To bomo upoštevali v predlogih sprememb. Za nas pa je pomembno, da že danes potencijalne investitore opozorimo, o katerih projektih bi lahko razmišljali. Že danes dopodne torej smo govorili o tem, kako pomembno bi bilo, da bi razmislili o tem, v kakšnem okviru bi te projekte ocenili. Pomembno je torej, da že unaprej jasno povemo, da pričakujemo in upamo na učinke tudi na trg delovne sile. Danes smo že govorili o tem, ne bi želela govoriti še dlje, rada bi slišala več tudi od vas, če se si želite že sedaj, pa se, se veselim konstruktivnega sodelovanja s vami kolegi iz političnih skupin. Hvala lepa. Marija Hau Rodriguez, for, eh, Maria Rodriguez, SND. Very well. Many thanks, Chair. Um, I'm, uh... Hvala lepa, predsedojoča. Nadomeščam koordinatorja pri tem vprašanju. Naj se najprej zahvalim za vse informacije, ki ste jih podali, gospa predsedojoča, glede prizadevanj za ukrepitev vpliva odbora za zaposlovanje v vsej tej sekvenci pobud. Strinjam se z vami, ko pravite, da kar se tiče poročila na lasno pobudo glede naložbenega načrta, da je naš odbor seveda tisti, ki bi moral računati na pravno podlago 54. člena. To bi moralo biti jasno. Konec koncev, je zaposlovanje in visoko kakovostno zaposlovanje glavni namen tega naložbenega načrta. Kar se tiče deregulacije glede sklada za strateške naložbe, pa, če prav razumemo, je sedaj to v rokah konference predsednikov. Počakajmo, kakšna bo njihova končna odločitev. Kakorkoli že, pa mislim, da bi morali naše delo organizirati tako, da bomo v končni obliki te zakonodaje našli naš očiten pečat. Zahvaljujem se kolegici iz ELS, naj izpostavim nekaj točk, ki so za nas pomembne za skupino S&D. Zagotoviti moramo, da bo ta novi strateški sklad ustvarja delovna mesta in sicer visoko kakovostna delovna mesta, da bo to glavni cilj. Zato mislim, da je prva točka, kamor bi morali usmeriti vse naše sile, glede kriterijev za izbiro projektov, zelo pomembna. Zagotoviti moramo, da bodo kriteriji ne samo dobičkonosnost projektov, temveč tudi, da bodo to strateške prednostne naloge, ki so dolgoročne in še prav posebno zmogljivost ustvarjanja boljših delovnih mest za Evropo. Mislim, da bi morali imeti eksplicitni kriterij glede tega, kako izbiramo projekte. Drugič, kot lahko vidimo v tej uredbi, bomo imeli seznam zanimivih projektov. In ta seznam bo združeval strokovno znanje in bo podpiral države članice pri prepoznavanju dobrih projektov. Mislim, da moramo zagotoviti, da bodo strokovnjaki, ki bodo vključeni v to, tudi strokovnjaki, ki bodo delovali na podlagi tega kriterija spodbujanja dobrih delovnih mest za Evropo in da ne bodo to samo strokovnjaki, ki bodo iskali samo dobičkonosnost. Tretjič. Zelo pomemben je model upravljanja. Zagotoviti moramo, da bodo vse države članice del tega strateškega sklada. Zato je tako pomembno, da komisija, kot je obljubila, omogoči udeležbo kapitala v tem skladu, ki ne bo predmet fiskalnega pregleda. In potem še zadnja točka. Tukaj imamo določen pomislek. To vključuje sofinanciranje projektov. Predlog komisije spostavlja ločnico med državami članicami, med tistimi, ki so v preventivnem delu pakta za stabilnost in rast, te so lahko prepričane, da sofinanciranje ne bo del fiskalne ocene. Države članice, ki pa so še vedno v korektivnem delu pakta in kar predvsej držav članice o tem, pa si morajo prizadevati seveda, da bi prišli v preventivni del. Vendar pa mora jim biti dovoljeno, da je njihova stopnja sofinanciranja uresničljiva, zato da bi dobili podporo iz tega sklada. To je resna težava, kajti če se tega ne bomo lotili, potem bodo neenakosti naložbenih zmogljivosti še naraščale in bodo potem neenakosti med državami članicami, kar se tiče stvarjanja delovnih mest, tudi naraščale. To so torej naši glavni pomisleki. Bomo pa nadaljevali s spremljevalnim delom. To je to. Hvala lepa. Hvala lepa. Enrique Calve Chambon. Thank you, madam. Voy a hablar español. Hvala, govoril bom po špansko. Torej, prihajamo do trenutka, ko je treba stvari udejaniti. In skušal bom biti kar bolj neposreden in ne bom govoril o doktrinah in ideologiji. Za nas delo na tej uredbi pričenja prav zdaj. Na tem bomo delali, imamo določene ideje, vendar pa bomo sledili ideji, da je treba v prakso preleviti namene, ki jih je sprejel ta parlament. In zato smo zadovoljni, da se ta zadeva obravnava pod nujno. Zavedamo se namreč, da Evropa doživlja obdobje, eh, ki je kar krizno, kar kritično, tako kot eh, to velja tudi drugot, ampak v takem trenutku je bistvenega pomena, da imamo splošni dogovor za ustvarjanje novih delovnih mest. In zato ne bi smelo biti nobenih ovir v okviru vrednot, ki so vsem nam skupne, govorimo o dostojnem delu in tako naprej. Pri tem pa tudi ne smemo pozabiti, da Junkerjev načrt pomeni 21 eh, milijard evrov, kateremu bo dodanih še milijarda celih tri evre. Eh, in ja, to moramo nadzirati zelo natančno in ta začetna spodbuda Junkerjevega načrta v višini 21 milijard bi morala uravnotežiti uredbo, ki naj bi dejansko spodbujala eh, te naložbe, tako da bi postopoma lahko prišli do tega zneska 300 milijard. Vsekakor pa je treba tukaj doseči, da eh, se bodo izvajali realni projekti znotraj realnega gospodarstva, pri katerih je treba upoštevati nujni dejavnik in to je ustvarjanje delovnih mest. Na tem nameravamo delati. Ravno tako nameravamo nadzirati uh, gospodarstvo, pa to ne v neoliberalnem smislu. Torej, nadzirali bomo projekte, ki lahko pripeljejo do novih perspektiv v prihodnosti. Poleg tega bomo spremljali vse reforme in pri tem tudi vlogo Evropske investicijske banke in Evropskega sklada za naložbe. Tu smo že govorili o tem, da bomo eh, se morali zelo usmeriti na sam izvor delovnih mest, ki ga večinoma predstavljajo mala in srednja podjetja v Evropi. Bomo pa zdaj proučili tudi podrobnosti. Ta uredba mora biti praktičen inštrument in ne inštrument, ki razlaga doktrino. In pri tem se bo treba konstruktivno vedno usmerjati na kakovostna delovna mesta in to potom pomembnih strukturnih reform tako da bomo lahko v končni fazi uporabili ta Junkerjev načrt, čeprav je v začetku bolj skromno zasnovan. Tak. Jeg vil gerne sem naslednja. Til, øh, til udvalgsformanden for den store indsats, du har... Hvala. Tudi jaz bi se želela pridružiti čestitkam, ki so vam že bile izražene za vsa vaša prizadevanja in trud znotraj odbora za, eh, za poslovanje uh, Vedno pa eh, moramo imeti v mislih to, da ta spodbuda ni neko čudežno zdravilo. Če imamo naložbeni sklad, to ne pomeni, da bomo imeli več delovnih mest in da brezposobnosti med mladimi več ne bo. Eh, Ta brezposobnost je namreč vezana na strukturne težave, ki jih poznajo vsa naša gospodarstva. Tukaj pa se zauzemamo za to, da bi res lahko ustvarili prava delovna mesta. In zdaj, kar zadeva strukturo sklada, moramo pri tem imeti vse čas v mislih nekaj. In sicer pilotni odbor oziroma selekcijski odbor, to je odbor, ki bo izbiral med eh, predloženimi projekti. Mm, slišali smo, da naj bi bilo v tem odboru šest strokovnjakov za eh, trg. In mislim, da bi morali se v našem odboru zauzeti za to, da bi tudi socialni partneri bili v to vključeni. Želeti si moramo, da bodo lahko tako delodajalci kot tudi sindikati sodelovati v tem odboru, v katerem bodo lahko eh, presojali o projektih, ali so dobri ali ne. E, saj morajo ti projekti na trgu e, imeti dodano vrednost tudi v smislu ustvarjanja delovnih mest. Ne gre torej za število novih delovnih mest, to ne smejo biti slamnata delovna mesta, ki se pač ustvarjajo, ampak trajajo premalo časa. Hkrati ne smemo zagotoviti delovna mesta za ljudi, ki bodo samo revni zaposleni, ki bodo veliko delali in zaslužili pa malo. Tako da zaradi tega se mi zdi pomembno, da bi v tem odboru sedeli tudi predstavniki socialnih partnerjev. Poleg tega moramo uh, imeti zelo odločno stališče glede tega sklada. Ne smejo biti zneski oziroma višina zneskov tisti, ki določajo ulogo in težo nekoga, ki eh, odloča o tem skladu. Vsi morajo biti isto vredni, enako vključeni, ne glede na uložen znesek. Vsekakor pa je treba uh, se zauzemati za to, da bodo res ustvarjena dobra delovna mesta in to že od samega začetka naprej. Hvala lepa, Monika Vana. Hvala lepa tudi za to, da se zauzemate za največjo možno vlogo empla v tej strukturni razpravi. Mislim, da je to nujno potrebno, kaj ti kot vemo, je socialna dimenzija naložbenega načrta ustvarjanja delovnih mest, še prav posebno, kar se vsega cilja Evropa 2020 cilj, tiče, eden ključnih ciljev naložbenega načrta. Saj tako bi naj bilo, vendar pa zaenkrat je ta vidik premalo upoštevan. Zaželimo si kot zeleni, o tem ste govorili, da bi imeli torej vzporedno delo tudi glede poročila na lastno pobudo in kar se tiče zakonodajnega predloga. Kajti, kot ste dejali, menimo, da bi tako pokrili kar se da širok spektr naših točk. To se kaže seveda že v sedanji razpravi in študije ILA. Tukaj gre za to, kakšno kakovost imajo delovna mesta, v katerih regijah se ustvarjajo in kakšne ukrepe potrebujemo, kot je aktivna politika za trg dela in kateri sektori bodo najbolj podprti. Vse to so vprašanja, ki jih moramo zajeti v našem delu in kot Ilo upravičeno pravi, moramo tukaj upoštevati ne samo podjetja, temveč predvsem delo jemalke in delojemalce. Ključno vprašanje je, da odgovorimo na to, kaj je dobra naložba z vidika zaposlovanja. To je ustvarjanje visokokosnih delovnih mest. Dobra naložba so investicije v zmanjševanje neenakosti in revščine in približevanje ciljem Evrope 2020. Tukaj gre za stvarjanje skupnega dobra. Malo me je motilo, ko je podpredsednik Katajnen v odboru za proračun dejal, da so ključni cilji naložbenega načrta pritegnitev investitorjev in povečanje konkurenčnosti. To se mi zdi premalo. Gre za naložbe v skupno dobro, v javno dobro. Investicije niso cilj same po sebi, to mora prinesti nekaj delovcem in socialno najšipkejšim. Zato moramo se prav mi, zato se moramo zauzemati prav mi v odboru za zaposlovanje. V razpravah pa vedno znova ugotavljam, da imam čutek, da z naložbenim načrtom spostavljamo popolnoma novo strukturo politike naložb v EU mimo vseh izkušenj, ki jih že imamo in struktur, ki jih že imamo na voljo v naročbeni politiki. Imamo kohezijsko politiko, imamo strukturne sklade in zelo velik obseg naložb, ki imajo tudi zelo dobro organizacijsko strukturo, tehnične podporne ukrepe, torej jasna zavezanost s ciljem Evropa 2020, osredotočenje na teritorijalno kohezijo in tudi odločno za regionalno-lokalna partnerstva, vključevanje civilne družbe v naložbeno načrtovanje in potem do sprejemanja odločitev. Tukaj je potrebno spostaviti tudi vlogo javnih storitev na mestni ravni. To vse že imamo, te mehanizme že imamo in s tem naložbenim načrtom se vsaj pojavlja nevarnost, da bi vse to obšli in da bi ustvarjali novo sporedno strukturo. Sedaj bom nekoliko ostra z nevarnostjo, da bodo revnejše države članice dobile strukturne sklade, bogate države članice pa bodo dobile EFSI eh, z malo drugačnimi pravili in seveda ne bomo pozarjali na nekatere druge pomakljivosti, to so storili že predhodniki. Resnično je torej potrebno zagotoviti, da bodo smernice naložbenega načrta osmerevalnega odbora resnično zapisana ciljna usmerjenost, da bodo kriteriji jasno določeni in da bomo prevzeli politično odgovornost. To je ena prednostnih nalog, ki jo moramo kot odbor za zaposlovanje izpolniti. In to je nujna naloga, tako se pridružim vsem kolegicam in kolegom, začeti moramo z delom in kar se da hitro, kar se da odločno, to tudi potem dokončati. Hvala lepa. Laura Agne. Grazie, presidente. Hvala, gospa predsedujoča. Ko sem želela na maturitetnem izpitu opravljati izpit iz grščine fizike, mi je profesorica matematike rekla, da, da vstopam na avtocesto v napačno smer, zato ker matematika in fizika nista bili uh, moja močna predmeta. In zato tudi zdaj, ko gledam podatke o tem Evropskem skladu za strateške naložbe, um, imam določen dvom o tem, ali sem res sposobna razumeti kakšne od številk, ki so tam zapisane. Ampak ne, razumela sem te številke. Namreč, ko govorimo o 21 milijardih evrov tega Evropskega sklada za strateške naložbe, mi je postalo jasno, da je 16 milijard vanj uh, uloženih neposredno iz evropskega proračuna, 5 milijard pa iz Evropske investicijske banke. Kaj to pomeni? To pomeni, da si ne izmišljujemo tega denarja eh, iz nič, ampak da ga vzemamo iz postavk, ki jih že imamo to pomeni, da bojo odzeti iz postavke za raziskovanje in ravno to je področje, ki bi moralo biti gonilo, ki bo dajalo novega kisika našemu gospodarstvu in ustvarjalo nova delovna mesta. V resnici pa ta. Eh, domišljijski plan predsednika Junkerja pomeni, da bomo oduzeli sredstva za projekte, kakršen je obzorje 2020 naprimer in jih usmerili v druge bolj fantomske projekte. Pa še nekaj sem se vprašala. Tukaj gre tudi za sredstva, ki naj bi prišla od eh, zasebnikov iz zasebnega sektorja. In prosim, razložite mi, ker tega ne razumem, zakaj naj bi od zdaj naprej eh, zasebniki vlagali v ta sklad, ki nima nobenega jamstva, to dobro vemo. Do sedaj so zasebni vlagatelji bili zelo zadržani do neposrednega vlaganja v tem smislu. Tukaj pa naj bi kar našli ne vem koliko vlagateljev, ki bodo pripravljeni vlagati. Poleg tega je Juncker rekel tudi to, da bodo države članice lahko prispevale in spodbujale financiranje tega strateškega sklada. Eh, in pri tem, zato da bi njegov predlog bil bolj eh, vabljiv, naj bi se upoštevalo to kot olajšava pri izračunu primankljaja na BDP. Ampak dobro vemo, kakšne vrste zahtev, ki bodo prihajali za financiranje iz tega sklada. In nikjer nisem videla niti omembe upoštevanja regionalnega dejavnika pri eh, izplačevanju sredstev. To pomeni, da bodo določene regije morda imele neke prednosti pri pridobivanju sredstev. Ali kaj? Vzgleda, da bodo vsa ta sredstva vključena v eh, nek skupni kotev, potem pa se ne bodo upoštevali razlike med regijami pri eh, dodeljevanju sredstev. Kar pomeni, naprimer, da se bo prispevek Italije uporabil za financiranje, morda rekla bi Irske, ampak ni prav korektno, hočem reči za financiranje infrastrukturu v nekaterih drugih državah. Kar pomeni, da kdor ima vsaj malo soli v glavi, bo uh, del svojih sredstev um, ra, naj ulagal v ta sklad, namesto da bi ta sredstva uporabil za izvedbo proračunov neposredno iz lastnega državnega proračuna. Ne vem. Potem pa pogledajmo še malo časovnico. Roki so precej dolgi. Juncker je rekel, da naj uh, bi ta načrt postal operativen nekje sredi leta 2015 to pomeni prvih šest mesecev, ampak ti meseci so potrebni za to, da se vzpostavi upravna struktura, kar pomeni, da ustvarjamo eh, neko celo mašino ad hoc za ta blazen projekt. Potem pa bodo vzpostavljeni odbori za izbor projektov, ki naj bi se odločali v tem, katere eh, projekte se bo financiralo. Pomislite, koliko časa bo za to potrebno, da se bo proučilo, koli, kateri projekti so primerni za financiranje in kateri ne, tako da bojo pretekli še nadaljni meseci. In če samo tako na hitro izračunam, pa sem že povedala, da nisem močna v matematiki, lahko rečem, da bomo o prvem evru, ki ga bomo uložili z uporabo um, tega sklada, že na sredini leta 2016. Torej, veste pa zelo dobro, Eh, dokdaj naj bi ta sklad trajal. To pomeni, da bomo roke močno presegli in tako bo eh, ta petletni sklad imel težave pri izvajanju, mi pa dobro vemo, kakšen brodolom doživljajo vsi ti večletni načrti. Mi pa potrebujemo nek kratkoročen načrt, katerega prvi glavni cilj ne bo samo ustvarjanje delovnih mest, ampak tudi rešitev nekega zelo majhnega problema, ki ga imenujemo absolutna revščina. Namreč niti danes še ne moremo razumeti, tega pomembnega podatka, ki eh, ni samo prak revščine oziroma nevarnost revščine, ki preti drž evropskim državljanom, temveč absolutna dejanska revščina, v kateri že živijo evropski državljani. Torej, ukvarjamo se raje s tem, z otroci, ki trpijo zaradi lakote, podhranjenosti, eh, ki bi potrebovali zdravstvene ukrepe in šele potem govorimo o vseh potrebnih naložbah. Hvala. Euh, hvala, gospa predsedujoča in hvala, da ste nam dali možnost, da kot odbor za zaposlovanje povemo, kaj o tem skladu. To je še najmanj, kar lahko naredimo v zvezi s problematiko eh, zaposlovanja v, v Evropi. Rada bi se navezala na to, kar je kolegica Marija Žuao povedala o organizaciji in vzpostavitvi tega sklada. Hkrati pa bi želela tukaj se navezati na načrt za eh, oceno projektov. Eh, lahko smo pripričani, da bodo ti kazalniki za ustvarjanje delovnih mest eh, kazalniki, ki bodo postavljeni na evropski ravni. Namreč določeni naložbeni načrti v nekaterih državah lahko povzročijo tudi transferje delovnih mest iz ene države v drugo. Tako da kadar izvajajo izvajamo ocene učinka eh, določenega projekta in ustvarjanja delovnih mest, moramo upoštevati tudi ta vidik, ali bo šlo za ustvarjanje delovnih mest v državi, v kateri se bo projekt izvajal, ali bodo morda ta delovna mesta se tudi selila drugam. Drugič, uh, Eh, vprašanje sofinanciranja. Res je, da če želimo ustvarjati delovna mesta na evropski ravni, še zlasti na mm, posameznih posebnih industrijskih eh, sektorjih, je treba zagotoviti, da bo ta eh, sektor res imel možnost za zaposlitev delavcev, kar pa pomeni, da morajo ti imeti primerne kompetence. Danes namreč ugotavljamo veliko razhajanje med kompetencami in znanji, katerimi mladi izhajajo iz uh, izobraževanj in usposabljanj, ter kompetencami, ki so potrebne za to, da se zasedejo morebitna nova delovna mesta znotraj industrije. Žal pa ugotavljamo, da se danes zmanjšujejo sredstva, ki naj bi se vlagala v izobraževanje in v usposabljanje, čeprav bi bilo treba na tej strani marsikaj narediti in zato uh, moramo biti pozorni prav na to, povpraševanje in ponudbo. Um, ki vpliva na delovna mesta, ki naj bi se ustvarila s temi projekti. Potem pa še nekaj. Nove tehnologije. Če si pogledamo naprimer projekte za energetski prehod, pogosto govorimo o energetskem prehodu in prehodu na visoko kvalificirana delovna mesta. Tudi medtem pa imamo pri energetskem prehodu eh, zlasti na eh, Eh, gradbenem področju veliko delovnih mest, ki zahtevajo nizke kvalifikacije. Zdaj pa, če mi želimo eh, vplivati na eh, energetske lastnosti javnih zgradb, ugotavljamo, da te v glavnem porabijo ogromno energije in če želimo na tem področju vplivati na nova delovna mesta ter na naložbe, bomo morali upoštevati tudi te faktorje. Pogosto govorimo o rentabilnosti vrednosti naložb, ki morajo upoštevati um, okoljsko vzdržnost in trajnost. To je samo eden vidik, treba je upoštevati tudi vse ostalo, kar je s tem povezano. Hvala. 350. Hvala lepa. 315 milijard evrov je vsota Junkarjevega načrta, ki bo namenjen investicijskim projektom. Kolikor vem, 315 milijard ne leži okoli po Evropski uniji. Mnogo držav Evropske unije eh, je v težki situaciji zaradi vrčevalnih ukrepov. Torej ne znam si predstavljati, odkot bo teh 315 milijard evrov prišlo. Ne znam si predstavljati. Pravite, da bo večino teh sredstev uh, prišlo od eh, zasebnih investitorjev. 21 milijard bo namenjenih jamstem. Ampak eh, nekako vsak evro iz javnih sredstev bo na to doplačanih še z štirimi evri uh, iz zasebnih sredstev. Tako pridemo potem do te eh, številke 315 eh, milijard evrov. In to temelji na neki predpostavki, da je to zagotovljeno, ampak eh, izračuni so zelo, zelo sumljivi. In mislim, da gre tu tudi za precejšnje nerazumevanje zasebnih investicij pri tem ne pozabimo še na velike evropske načrte, kot so skupna kmetijska politika in tako dalje, ki so katastrofalni. In morda teh 300 milijard evrov, ki prihaja od nikoder, je nekaj, kar lahko v najboljšem primeru obravnavamo kot preveč optimistično projekcijo oziroma če smo bolj realistični kot velik cinizem. Prav tako tudi ni zagotovljeno, da bo ta denar namenjen tistim, ki ga najbolj potrebujejo. In to, da sedaj govorimo o tem, da bo 315 milijard evrov rešilo evro, to se ne bo zgodilo. Tudi, če bi prišli do teh sredstev, tega rezultata ne bo. V evroobmočju imamo zelo, zelo različne ekonomije, ki so vezane eh, v, z evrom in to je povzročilo katastrofalne posledice v Grčiji in e, državah Južne Evrope. Ne glede na to, koliko denarja investirate, ne boste rešili te umirajoče unije. Tomas Mann. No, ja, die letzte Bemerkung, die dahin... no, te zadnje pripombe. Ne vem, koliko je to povezano sedaj z dejanskimi sredstvi, ampak dobro. Kar se mi zdi zanimivo, pa je bila intervencija italijanske kolegice. Tu imam občutek, da je šlo dejansko za politično kampanjo. Mi tu opravljamo drugačne drugačno delo v tem odboru. Imamo novo Evropsko komisijo, tu začenjamo z novimi projekti. Gospod Juncker je rekel, da želi nove prednostne naloge in eh, ne želi, da razmišljamo samo o tem, kaj je izvedljivo, kateri javni projekti so izvedljivi. Potrebujemo tudi javno evalvacijo tega, kar se dogaja, to je povsem nov pristop. Seveda govorimo tudi o strukturnih reformah, ampak to je novo. Prav tako je to, kar obravnavate kot cinično, tu ni odgovorno. Potrebujemo resno razpravo in moramo zagotoviti, da bo zunanji svet to, kar počnemo, tudi resno jemal imamo nov projekt, to je novo strukturo, novo komisijo, lahko postavljamo vprašanje, lahko se z njimi pogovarjamo. Ne glede na to, ali so podpredsedniki tu, da odgovarjajo na ta vprašanja ali ne. To sedaj ni bistveno, ampak to je kolegijalen proces. Lahko govorimo o rasti, o konkurenci, ampak vse se osredotoča na nova delovna mesta. Ne morete tega kar tako vreči čez ramo potrebujemo ideje, ki jih lahko državljani so ustvarjajo. Če želimo delovna mesta, moramo zagotoviti pogoje za to, moramo zagotoviti ustrezno izobrazbo in upam, da lahko to storimo skupaj. To sem že obravnaval v svojem poročilu v parlamentu, kjer je govora o poklicnem usposabljanju. In tu ugotavljamo, da so strokovna znanja omejena na raven držav članic. In eh, potrebujemo primerljive situacije, če želimo zagotoviti kakovost na evropski ravni. In tako bomo pritegnili zasebne investitorje. Glede pa te eh, zadnje pripombe, pravite, da ne moremo eh, definirati zasebnih investicij, ampak lahko rečemo to. Tu imamo splošno osnovno načelo za ustrezne naložbe, ki bodo vodile v ustrezne rezultate. Tako boste lahko pritegnili investitorje. In na to ste govorili o tem, da je vse narobe izračunano, teh 21 milijard in 6 milijard eh, Evropske investicijske banke in tako dalje. Eh, to lahko bo funkcioniralo ali ne, to bo lahko dovolj ali ne, ampak z veliko investitorji smo bili v stiku, ti želijo investirati in eh, vprašali smo jih, kdaj se boste lahko zavedali, kdaj se boste lahko vključiti, kdaj boste lahko financirali te projekte in odgovor je bil vedno isti, ko bodo pogoji primerni za to. usmerjevalni odbor Evropske investicijske banke je podal jasen projekt, to lahko dejansko razumemo. In to je ključno. Ne gre za to, da bomo kar nekaj počeli. Tu imamo konkretne predloge, v katere želimo investirati. In mislim, da lahko vsi pri tem sodelujemo in k temu prispevamo. Ne smete vsega uničiti, preden sploh začnemo delo. Meni se zdi dobro, da imamo ambiciozen eh, časovni načrt, da imamo datume, da imamo roke. Kaj ti, če bomo samo razpravljali o težavah, ki jih imamo, pa ne bomo imeli konkretnega načrta, ne bomo nikomor pomagali. In sam želim delati na teh eh, konkretnih ambicioznih načrtih velikokrat sem vas že prosil, res eh, je to, kar ste povedali na začetku. Potrebujemo čas, eh, da lahko tudi sami sodelujemo pri tem postopku. Ja, se strinjam. Komisija. Želi komisija podati kak prispevek? Gospa Arta Mendjero? Ne, hvala. Dobro, potem pa še nekaj informacij v zvezi z eh, časovnico, saj k temu, k tej razpravi eh, o Evropskem naložbenem skladu se bomo še večkrat vrnili, zlasti v tem odboru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 hvala za vse, kar ste povedali v tej razpravi. Želela bi omeniti nekaj točk, ki se mi zdijo posebej pomembne in morali bi jih vključiti, ko bomo predstavili amandmaje. Omenjeni so bili kriteriji za izbor, več vas je to omenilo. Res je izjemno pomembno, da ti kriteriji upoštevajo potencial za ustvarjanje novih delovnih mest. Prav tako ste omenili tudi model upravljanja, tako da vse države članice lahko sodelujejo pri tem procesu upravljanja. Mislim, da bo to države članice zanimalo. Bi bilo pa dobro, če to vključimo. Na to je bilo govora o sofinanciranju, tudi to je izjemno pomembno. Moramo zagotoviti, da bomo zagotovili enak dostop vsem državam članica, ne glede na njihovo sedanjo situacijo, morda zlasti za tiste države članice, ki so trenutno v težki situaciji. Moramo eh, te države še posebej podpreti. Eh, kolega González Penes je odšel, je pa opozoril na zelo pomembno vprašanje. Moramo zagotoviti da so kriteriji oblikovani tako, da bodo strukturni projekti, ki bodo omogočili multiplikacijo kasneje, eh, bolj prefinansirani. Vemo, da želimo najprej ustvariti 2,5 milijona delovnih mest, ampak potrebujemo veliko več delovnih mest, če želimo zagotoviti varnost zaposlitve v Evropi. Torej ta element uh, multiplikacija je zelo pomemben. Gospa Kerry je govorila o tem, da morajo biti socialni partnerji vključeni. Ja, to drži. Oni igrajo zelo pomembno vsebinsko vlogo. Ne vem, če to lahko zagotovimo v tej zakonodaji, ampak moramo pa predvideti možnost, da bomo to storili. Morda se spomnite včeraj med razpravo v prisotnosti gospoda komisarja Katanjina, je ta povedal, da bodo predstavljena poročila. Mi jih bomo prejeli enkrat letno, ampak lahko pa prosimo za ta poročila, ki bodo pripravljena štirikrat letno. In ta vidik spremljanja lahko Evropski parlament v prihodnosti tudi uporabi. Gospa Vanen je pravilno ugotovila, da že imamo zelo veliko gradiva, ki ga imamo na voljo za pripravo dobrih kriterijev, naprimer kriteriji strukturnih skladov, ki bi na nek način izpolnili tudi elemente strategije Evropa 2020 in ki so prav tako povezani s kohezijsko politiko. Gospa Marija Rena je upozorila na kriterije, ki bi morali vsebovati ta panevropski element. To mislim, da je zelo pomembno. Sama si zelo zauzemam za mobilnost. Vem, da me nekateri poslanci prav zaradi tega ne marajo, ampak modra in odgovorna mobilnost lahko vodi v dobre rezultate mora pa to biti seveda konstruktivno na odgovoren način. Govora je bilo tudi o socialni ustvarjalnosti, to je nekaj, o čemer moramo, moramo več govoriti, bolj pogosto. Nekateri ljudje si sploh ne morejo predstavljati, kaj bi to pomenilo socialne inovacije. Imamo pa veliko eh, primerov za to in te moramo uporabiti. Kolega Tomas Mann, z vami se pa vsem strinjam če želimo, da bo načrt eh, uresničen in da bo prinesel rezultate, potrebujemo jamstva za investicije. Danes imamo milijarde evrov, ki so zamrznjeni, ki jih eh, zasebna podjetja ne investirajo. To dokazuje, da se ta podjetja ne počutijo dovolj varna, nimajo dovoljšnih jamstev za investicije. Uh, Zdi se mi tudi, da je ta uh, kratek eh, čas, ki ga imamo na voljo, zelo dober, kajti tako se bomo hitro odzivali, lahko se bomo hitro prilagodili v primeri, da bo prišlo da, do napak ali da bo treba kaj spremeniti. Ni vedno potrebno, da, potreb, da imamo na voljo pet let, eh, preden se izkaže, ali nek instrument deluje ali ne. Torej, hvala lepa vsem, hvala za razpravo in veselim se sodelovanja z vami. Hvala lepa, gospa Jašlovjeka. Torej, zaenkrat je načrt dela na področju strateških investicij naslednji. 5. marca osnutek mnenja, 6. marca rok za mandmaje, na to 1. aprila se bo o tem glasovalo. Sedaj pa nadaljujemo z zadnjo točko dnevnega reda pred kosilom in sicer o evropski strategiji za enakost žensk in moških po letu 2015 in dajem besedo poročevalki gospe Kozlovski Rajevič. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, Evropska strategija za enakost žensk in moških po letu uh, 2015 uh, je nekaj, kar se odvija pod vodstvom, um, torej v pristojnem odboru FEM. Uh, in sicer eh, se organizirajo ciklična srečanja z socialnimi partnerji in tistimi, ki jih to zanima. Torej, tu gre za metodo dela, ki temelji na širokem posvetovanju. To ni zelo pogost fenomen, je pa zelo koristno, ko delamo na tovrstnih dokumentih. Moramo pripraviti mnenje za to poročilo gre za dokument, ki govori o prisotnosti žensk na trgu dela, o tem eh, steklenem stropu, nasilju nad ženskami, eh, raznimi vidiki, ki so povezani s prisotnostjo žensk na trgu dela. Govorili bomo tudi o demografski krizi in o povezavi med trgom dela in možnostmi za eh, ustanavljanje lastnih eh, podjetij in vse to iz vidika enakih pravic. Torej želimo predlagati, da se v poročilo vključi naslednje. Demografija. Velik veliko oseb meni, da demografska kriza pomeni, da se spreminja struktura naših družin in družbe. Prav tako ima to tudi vpliv na trg dela. Vedno manj ljudi je poklicno dejavnih. V moji državi, na polskem, se ocenjuje, da do leta 2035, da bo ta bazen poklicno dejavnih eh, delavcev, da se bo skrčil za 4 milijone. Eh, podobne ocene Evropske unije kažejo, da bomo izgubili 24 milijonov delavcev do leta 2040. Torej, če se želimo odzvati na ta izziv, moramo na trg dela vključiti tiste skupine, ki zaenkrat še niso vključene, naprimer ženske. Na trgu dela obstajajo razlike med ženskami in moškimi. V nekaterih državah eh, so te razlike precejšne. Nekatere države pa so si prizadevale za večje število žensk na trgu dela in te imajo sedaj uh, več delavcev na voljo. Torej, želeli bi točko o demografski krizi in vplivu te krize na trg dela in način, kako bi lahko uh, vključevanje žensk na trg dela um, preprečilo to krizo. Enakost med moškimi in ženskami je ključen predpogoj za uresničevanja tega cilja, ki je stopna zaposlenosti 75 odstotkov. To ne bo preprosto. Moramo vključiti tiste skupine, ki niso dovolj predstavljene v naše dejavnosti, moramo si prizadevati za vključevanje žensk na trg dela. Na to v tretji točki poudarjam, to, da rast in eh, konkurenčnost v Evropski uniji v veliki meri ostajata odvisni od tega, kako bomo premostili vrzel med eh, izobraževanjem žensk in pa njihovo vključevanje na trg dela. Dokler ne bomo odpravili tega, te nevidne meje in dokler ne bomo zagotovili, da so ženske vključene na vseh stopnjah, bomo izgubljali talent, izgubljali bomo strokovno znanje in vz denar, ki ga vlagamo v poklicno usposabljanje žensk. Torej, tudi to je treba vključiti v poročilo, kajti zdi se mi, da je strateško pomembno. V četrti točki govorim o razlogih za nizko udeležbo žensk na trgu dela. To izhaja iz neuravnotežene porazdelitve bremena v družinah med ženskami in moškimi. Govorimo o eh, asimetričnem eh, bremenu, torej pri opravljanju hišnih del med eh, ženskami in moškimi. In to pomeni, da moramo investirati več v spremljevalne storitve, naprimer varstvo otrok, um, skrb, oskrba starejših in bolnih oseb. Torej, to infrastrukturo moramo vzpostaviti. Tu govorim tudi o tem, kako lahko najdemo ravnovesje med družinskim in poklicnim življenjem, kako lahko odpravimo ovire. ki to preprečujejo. Na to v peti točki govorim o feminizaciji revščine. Torej, ta razlika med eh, plačami moških in žensk eh, vodi tudi v velike razlike med eh, pokojninami moških in žensk, te lahko predstavljajo 35 odstotno razliko in tudi to je nekaj, kar igra pomembno vlogo pri revščini žensk, zlasti starejših eh, žensk, eh, naprimer, če gre za eh, enočlanske družine. To je tudi nekaj, s čemer se moramo ukvarjati. Govorimo o izkoreninjanju revščine do leta 2020 in v to vrstnih strategijah moramo vključiti tudi razsežnost spola, kajti sicer bodo te strategije neučinkovite. Na to, kar se tiče enake obravnave moških in žensk, bo ta igra tudi pomembno vlogo pri boju proti revščini. V šesti točki govorimo o potrebi po večji preglednosti pri rekrutiranju eh, oseb za visoke položaje v menedžmentu. Tudi tu že obstajajo rešitve v nekaterih državah članicah, ampak treba je v celoti izkoristiti potencial žensk in eh, takšni pregledni postopki zaposlovanja, imenovanja bo do, vodile do tega, da bo več žensk na odgovornih položajih. Na to sedma točka, tu govorim o zelo pogostem fenomenu neregistriranega dela. želela bi vzpostaviti sistem spodbojevalnih faktorjev za zaposlovalce, tako da jim bo v večjem interesu zaposlovati registrirane delavce in ne neregistriranih. Torej, predstavili bomo tudi eh, celo vrsto amadmajev k temu eh, poročilu, govorili bomo o eh, enakosti med moškimi in ženskami, o razlikah med prihodki, torej plačami in pokojninami. In na to vseh faktorjih, ki nam omogočijo, da se lahko borimo Eh, proti neenaki obravnavi, zato da lahko rešujemo težave tudi na trgu dela. In v prihodnosti bom predstavila še en amandma glede žensk na odgovornih eh, položajih, glede neregistriranega dela in še en amandma glede javnih naročil. Kar se tiče slednjih, sedaj vemo, da so ta lahko zelo učinkovita za izboljšanje naših eh, politik eh, socialnega vključevanja. Lahko, naprimer, eh, v razpise vključimo tudi socialne klauzule in na ta način bomo lahko ustvarili nove zahteve, ki jih morajo podjetja izpolnjevati, da lahko na razpisih sodelujejo. Naprimer, takšne klauzule obstajajo, nekateri javni razpisi so lahko naprimer omejeni samo na socialne kooperative, ki zaposlujejo hendikapirane osebe. Lahko imamo tudi pogoj, da mora podjetje zaposliti vsaj eno takšno osebo, zato da lahko izvaja določene projekte. Torej, te klauzule je mogoče uporabiti samo, če zakonodaja v državah članicah to omogoča. In samo v nekaterih državah članicah imamo takšno zakonodajo, glede na primer kvot za ženske na odgovornih položajih za javne razpise, kjer so v igri javna sredstva, lahko spodbujamo podjetja na ta način, da privilegiramo tista podjetja, ki izpolnjujejo te pogoje in um, preprečimo podjetjem, ki ne spoštujejo uh, uredbe o enaki obravnavi, da bi sodelovala pri teh razpisih. Torej, to so samo priporočila kaj ti države članice so pristojne za odločanje o tem, ampak mislim, da moramo opozoriti na to, da bi bil to lahko zelo učinkovit eh, instrument za promocijo politike vključevanja. Mislim, da je to vse, kar sem želela povedati, sem pa na voljo za pripombe in vprašanja. Hvala. Hvala lepa za to predstavitev. Sedaj pa dajem besedo Marija Reni. Merci, euh, madame la présidente. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi za delo, ki ga je upravila naša kolegica. Mislim, da je to izredno dobra podlaga za delo v zvezi s tem mnenjem. Uh, Ravno tako je pomembno, da se v odboru ukvarjamo s tem vprašanjem. Namreč največja diskriminacija napram ženskam v Evropi se dogaja na delovnem mestu. Seveda obstajajo druge oblike diskriminacije, ki jih predvideva v svojem poročilu gospa Nölš, tudi glede nasilja, ampak prav diskriminacija na delovnem mestu je najbolj zaskrbljujoča danes v Evropi in zato bi si dovolila. Eh, dodati nekaj pripomp, nekaj podrobnosti. In sicer najprej je treba res priznati dejstvo, da je vključevanje žensk na trg dela in dosega stopnje zaposlitve, ki smo si jo zastavili do leta 2020 eh, nek eh, cilj, ki pa je predvsem cilj socialne pravičnosti, kar pomeni, da tudi če ne bi bilo krize, če bi vse potekalo dobro in če ženske ne bi bile primerno zastopane na trgu dela, bi to bila eh, socialna nepravičnost in proti temu se moramo boriti in to zapisati. Potem drugič, ta stopnja. Eh, zaposlitve žensk v višini 75 odstotkov do leta 2020 to uh, spet pomeni in vračam se k točki 3, če gre za kakovostna delovna mesta, da so to potem ženske, ki so manj odvisne, ki so manj podvržene revščini in niso več vključene med teh 20 milijonov revnih, ki jih imamo danes v Evropi. Tretja točka zadeva kakovostno delo. Žal, kadar si pogledamo statistične podatke, ugotavljamo, da prekarno delo prizadeva predvsem ženske, delo, ki ni prijavljeno, ki je napačno prijavljeno in tako naprej naprej. In zato je zelo pomembno, da se osredotočimo na kakovostno zaposlitev. In zdaj četrtič, kakovost dela za ženske uh, vključuje tudi um, porodniški dopust. Moderne zakonodaje v Evropi v zvezi s porodniškim dopustom ne moremo imeti, če ne bomo zagotovili zaščite žensk v času njihove nosečnosti, v času poroda eh, in to tako, da bodo imele možnost, da se potem ponovno vključijo na trg dela. Če znotraj demografskih vprašanj ne bomo obravnavali tudi porodniškega dopusta, bomo imeli ali ženske, ki se bodo odločile, da ne bodo več imeli otrok in to se že dogaja v večini držav, saj je stopnja oziroma nataliteta v v upadu ali pa bomo imeli ženske, ki se bodo odločile, da se ne bodo vključevale na trg dela, ker to za njih ne bo pomenilo primerne varnosti. E, zato moramo imeti Eh, moderno zakonodajo za to področje in to tudi eh, pomeni, da bo eh, vključevala boljšo porazdelitev dela in bremena med očete in matere, med moške in ženske in boljše usklejevanje poklicnega in družinskega življenja. In na zadnje še pomembna, ena pomembna točka je predstavništvo žensk v upravnih organih. Dobro veste, da o tem danes že veliko razpravljamo. Dobre volje je lahko zelo veliko, če samo samo rečemo, ja, želimo si imeti več žensk. Ampak, če pa imamo neke zavezujoče predpise, pa so nekateri takoj um, negotovi, ali bi res morali biti gospodarske družbe prisiljene v to, da vključujejo več žensk v upravne odbore. Zakaj pa ne? Saj so ženske danes zelo kvalificirane. Več žensk ima visoko izobrazbo kot moški. V eh, podjetjih so prisotne in to na vseh sektorjih. In zaposlitev žensk ne stane več kot zaposlitev moškega. Torej ne gre za vprašanje stroška, ne gre za vprašanje kompetenc in znanj gre samo za problem konservativnega pristopa s strani moških, ki se jim zdi nemogoče, da bi moško delovno mesto zasedla ženska. In zato se moramo boriti za to, da bodo ženske v upravnih odborih zastopane, eh, pa čeprav s pomočjo kvot, saj bomo le na ta način spremenili že ustaljene navade. Hvala. Eh, eh, Hvala lepa. Estanja González Penjastu, izvolite. Después de leer la no, ko sem prebrala predloge odbora za pravice žensk, mislim, da so točke, ki so izpostavljene, izredno pomembne za zagotovitev več enakosti. Mislim, da je izredno pomembno poudariti eh, pomen enake obravnave žensk na trgu dela. Eh, hkrati pa primerna porazdelitev delovnega časa. Eh, glavni razlog za to, da ženske sprejemajo delo s skrajšanim delovnim časom, je eh, v njihovi obremenjenosti v družinskem in starševskem življenju in zaradi tega ne morejo doseči enakosti. Poleg tega pa bi potrebovali tudi več podpornih struktur in zagotovitev za eh, javno varstvo in izobraževanje za otroke že od rojstva naprej, kar bo lahko omogočilo večjo neodvisnost žensk potem pa še razkol v plačah po eni strani. So eh, dela, ki jih v glavnem opravljajo ženske, največkrat slabše plačana. Po drugi strani pa imamo zelo visoke odstotke. Eh, primerov, v katerem za isto delovno mesto ženske prijemajo nižjo plačo. Torej, spodbujanje trga dela pomeni spodbujanje zaposlitev, eh, kjer bo eh, zagotovljena večja zaščita in enakost in kjer ne bo razhajanja v plačah. To so zelo pomembne točke. Pa še nekaj bi želela poudariti. Um, starševski dopust oziroma očetovski dopust bi morali zastaviti tako, da bo očetovski in materinski dopust na isti ravni. Uh, Eh, to je zelo pomemben ukrep in je tudi konkretno zapisan v dokumentu in se mi zdi ključen. Potem še kar zadeva eh, revščino, je res treba povdariti, da so ženske bolj podvržene revščini in to tudi iz specifičnih razlogov, zaradi katerih so eh, kazalniki revščine takšni, kot so. Pa še nekaj je zelo pomembno in sicer to, da Eh, so ženske delale na slabše delovnih mestih in eh, daleč od bivališča, eh, je pripeljalo do tega, da imajo tudi nižje pokojnine tako da bi morali uvesti nov sistem eh, nekontributivnega plačevanja v pokojninski sistem, zato da bi lahko premustili to težavo. Kar pa zadeva ženske na odločilnih delovnih mestih, se mi zdi pomembno podariti, da to ne sme veljati samo um, v gospodarstvu, temveč tudi v politiki in nasplošno na vseh poklicnih področjih. Ženske bi morali biti na mestih, kjer se sprejemajo odločitve na vseh ravneh in tudi uh, v politiki. Poleg tega se je treba osredotočiti na Eh, ženske, ki eh, so bile zaposlene v javnem sektorju in ki so ostale brez dela zaradi krčenja sredstev. Tem je treba omogočiti ponovno vključitev na trg dela. Eh, namreč tudi v javnem sektorju tako ugotavljamo povečevanje razlik med moškimi in ženskami ter večjo nevarnost za revščino za ženske pa š, zato mislim, da je treba uh, vključiti v to besedilo tudi te točke, ki sem jih omenila, čeprav niso bile do zdaj izredno uh, eh, omenjene znotraj našega odbora, ampak le tako lahko prispevamo k uh, dejanskemu upoštevanju enakopravnosti med moškimi in ženskami. Like the, the... Gospa Renke, hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala poročevalki za to mnenje. Uh, vemo, da enakost med moškimi in ženskami ne bo korisna samo za ženske, temveč za celotno družbo. Od samega začetka Evropske unije je to eden izmed temeljnih eh, načel. Že pred več kot 50 leti je bilo zapisano načelo enake plače v pogodbah in Škandalozno je, da še danes nimamo enakih pogojev med moškimi in ženskami na trgu dela in v socialni sferi. Glede strategije enakosti med eh, ženskami in moškami obravnavamo veliko različnih eh, strategij. Eh, naj si bo vključevanje žensk na trg dela, enaka plača, enaka pokojnina, eh, enakost pri odločanju in pa odpravljanje vseh strukturnih eh, ovir. Vsi ti vidiki so zelo pomembni. Rada bi se osredotočila na nekaj teh vidikov, ki so za nas še posebej pomembni vprašanje feminizacije revščine, ki je bilo omenjeno. Menimo, da je to rezultat več faktorjev, eh, prav tako vključno z razlikami eh, med plačami, ki vodijo razlike med pokojninami in eh, tudi To je povezano z vprašanjem socialne varnosti in uh, davčnega sistema, sistema obdavčanja. Torej sama prihajam iz Nemčije, kjer ta sistem obdavčanja vodi tudi v večje razlike med ženskami in moškami. Uh, eh, torej eh, znižanje uh, ravni revščine za 20 milijonov do leta 2020 lahko dosežemo samo, če bomo posebej sprejeli ukrepe, ki se osredotočajo eh, na boj proti revščini žensk. Sicer teh eh, ciljev ne bomo dosegli. Kar smo videli v zadnjih letih eh, v Evropski uniji, zlasti kar se tiče vrčevalnih ukrepov v Južnji Evropi, smo gotovili, da je prišlo do situacije, kjer je to zlasti prizadelo ženske. Če si pogledamo realnost žensk, vidimo, da eh, so imeli ukrepi varčevanja negativen učinek eh, in da si moramo v prihodnosti boriti za to, da ne bomo še poslabšali situacije za ženske. In ne nazadnje, eh, ker bomo vložili tudi amandma glede tega, bi omenila vprašanje spolnega nadlegovanja in pa nasilja diskriminacija, ki izhaja iz spola, je povsem nespremljiva in mislim, da je treba tu eh, vključiti tudi vprašanje transeksualcev in transfobije. Hvala. Thank you, Begin. Hvala. Thank you, Gospa Begin. Hvala, predsedujoča. Relatriče per. Zahvaljujem se poročevalki za pripravljeno mnenje, ki predstavlja veliko toč, s katerimi se gotovo lahko večinoma strinjamo. Rada bi uh, se osredotočila na dejstvo, da težava udeležbe žensk na trgu dela predstavlja izredno velik problem in če želimo najti rešitev, se moramo ločiti razlogov za ta pojav. Menim, da je še vedno preveč držav v Evropski uniji, v katerih se prevečkrat zahteva od žensk, da izbirajo med delom in družino. Prevečkrat se eh, jim ovira dostop do dela in se ne razmišlja o tem, kako bi jim olajšali vstop na trg dela. To lahko povem kot mama treh otrok, tudi kot svetovalka za mala in srednja podjetja v Italiji in zato eh, lahko zatrdim, da je diskriminacija na delovnem mestu še vedno na višku. Mm, pogosto se celo na prvem intervjuju daje prednost eh, kandidatom moškega spola, medtem ko se ženske sprašuje, eh, kako nameravajo nadaljevati z delom po poroki um, in podobno vprašanja, ki se tole nezakonita, so še vedno prepogosta. Ta pristop do žensk uh, in to tudi v času trajanja delovnega razmerja je pogosto zelo nedostojen. Um, pri čemer ne govorim sicer prav o nadlegovanju, ampak smo že zelo blizu tega in to v vsakodnevnem dogajanju na delovnem mestu, pri čemer se ne dotikam niti še vprašanj, ki zadevajo pokojnine in tako dalje. In eh, moja država je tudi gotovo na zadnjem mestu, kar zadeva storitve eh, v podporo družinam, ampak tudi v drugih državah eh, ta problematika ni nepoznana. Nasplošno je v celi Evropi kultura še preveč maskilistična. Če se ne vlaga v storitve za družino in družinsko življenje, je, bo še vedno veliko žensk prisiljenih eh, odreči se svojemu poklicnemu življenju. Številne ženske se po nosečnosti oziroma porodu odločajo, da se ne vrnejo na delovno mesto ali pa da ne nadaljujejo s kariero oziroma izobraževanjem. In to vam lahko res povem kot nekdo, ki pozna situacijo in kot eh, mati treh otrok lahko vem, da se se prav vratolomnih eh, skokov tukaj ne da izvajati. In zato eh, bi morali se strani inštitucij se res zauzemati za bolj učinkovite ukrepe in temu nameniti tudi primerna sredstva. Mm, razmišljati pa moramo tudi o človeških virih, eh, ženske pa so gotovo človeški vir, ki je, bi moral biti deležen bistveno boljšega vrednotenja. Hvala gospa Moran Šatje. Hvala, gospa predsedujoča. Tukaj se ukvarjamo s tematiko, ki nam je zelo pri srcu, še zlasti glede na okoliščine, v katerih uh, smo. Najprej bi želela podati tri informacije, ki so izredno pomembne. Najprej učinek krize na eh, delo žensk. Če si to pogledamo na evropski ravni, je učinek na delo žensk takšen, da ženske eh, zapuščajo delovna mesta ali zato, ker so bile zaposlene za skrajšan delovni čas ali ker so imele prekarne oblike zaposlitve ali še kaj drugega. In še huje kot to, žensk ženske so še um, pospešile uh, to gibanje zaradi tega, ker je bilo tako težko usklejevati poklicno z družinskim življenjem in so zapustile oblike stalnih zaposlitev zato, da so to laže usklejevale in sprejele eh, bolj fleksibilne oblike zaposlitev. Tako da eh, se je na ta način neenakost med moškimi in ženskami na delovnem mestu zaradi krize samo še poglobila. Drugič, je treba izpostaviti problem mentalitete. Tudi temu se moramo posvetiti. V moji državi smo opravili raziskavo javnega mnenja, pri kateri smo vprašali, ali menite, da bi morali biti v času krize moški bolj prisotni na delu. In zadovoljna sem, da nas socialisti tudi poslušajo. Torej, ali mislite, da bi moški morali biti prednostno obravnavati na delovnem mestu? In 63 odstotkov vprašanih je odgovorilo pritrdilno. To pomeni, da imamo res problem z mentaliteto. Tega problema se je treba lotiti. In med temi 63 odstotki so tudi ženske, ki so tako odgovorile. Zdaj, ko vi govorite, da je treba razbiti ta stekleni strop, ja, ampak moramo tudi ženske spodbuditi za to, da ga bodo razbile. In tretjič, eh, izobraževanje. Eh, omenili ste že da je izredno pomembno vlagati v izobraževanje z javnimi in zasebnimi sredstvi eh, ugotavljamo da eh, pa ulaganje v izobraževanje nima doprinosa na drugi strani na področju zaposlovanja. In zato se moramo res v tem e, smislu mobilizirati. Sama se zelo strinjam z večino stvari, ki so tukaj zapisane, ampak pogrešam pa tukaj boj proti neenakosti v karieri. Ugotavljamo že razhajanja v plači. To je ja, ampak E, neenakost obstaja tudi v možnostih kariernega napredovanja. Tega se moramo lotiti. Zaradi te neenakosti so ženske še bolj potisnjene v revščino. Namreč ženska ob upokojitvi zasluži 37 odstotkov plače, ki jo zasluži moški ob ki je začel delati istočasno. Uh, In še nekaj, neenakost pri zaposlovanju. To sem že izpostavila v poročilu o delu žensk, ki sem ga pripravila in ugotovili smo, da je prvi kriterij za zaposlitev ženske njena razpoložljivost kompetenca, znanje je šele na sedmem mestu, medtem ko je pa prvi kriterij pri eh, zaposlovanju moškega njegova kompetenca, njegovo znanje, medtem ko je razpoložljivost na sedmem mestu. To pomeni, da se kriteriji, ki se upoštevajo pri zaposlovanju mosk, moških in žensk, prav si nasprotujejo in to križno. To, vključno z neenakostjo pri kariernem napredovanju, so um, elementi, na katerih bo treba močno delati, če bomo res želeli zgraditi to enakost med moškimi in ženskami. Slišala sem ravno kar mislim, da Marijo Areno uh, ki je izpostavila eh, učinek materinstva na neenakost med moškimi in ženskami. In pri tem bi želela povedati, mogoče se nekateri tega tudi spomnite, da nam ni uspelo uskladiti vprašanja materinskega oziroma porodniškega dopusta v 28 državah članicah v našem prejšnjem sklicu. In zato bi morali ustrajati na tem, da se eh, ta dosje ponovno vrne na naše mize. In ne smemo pustiti, da situacija ostane v tem neuzdržnem stanju. Um, Glede na to, da smo predlagali, da se plačan porodniški dopust v vseh državah članicah eh, podaljša na 16 do 18 tednov, to bi morali uzakoniti, zato ker je res, da ponekod imajo naše kolegice ženske na voljo več tednov porodniškega dopusta, vendar ta ni plačan. Eh, in zato če tega ne bomo naredili tukaj in čim prej bodo vse ostale bitke um, zaston. Kar pa zadeva kvote, sem se borila proti njim leta 2000, pred desetimi leti, uh, Eh, sem bila še proti kvotam, ker sem menila, da lahko ženske samo s svojim znanjem in kompetencami pridajo do mest, ki jim pritičejo. Zdaj pa ugotavljam, da celo kompetence in znanje niso dovolj in če ne bomo določili kvot, ne bomo tega, kar si želimo, nikoli dosegli. Tako da po mojem mnenju je to obvezen prehod, ki ga potrebujemo in res upam, da bomo nekoč lahko prišli do točke, ko bomo tako dobro opravili svoje delo, da teh kvot ne bomo več potrebovali. Hvala lepa, gospa Šojdrova. No, děkuji za udělení slova. E, eh, vel... Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Vesela sem, da lahko spregovorim po kolegici Šartje. Rada bi še nekaj dodala. Dodala nekaj zadev, ki se mi zdijo zelo pomembne. Po mojem mnenju je status žensk utemeljen na dejstvu, da je ženska nujno potrebna za družino. In to je ključna vloga za žensko. Ne, ni je možno nadomestiti. To pomeni, da imajo ženske določene uvire, ko se vračajo nazaj na delo. In to so kolegi že omenili, kolegice že omenile. To pa ni samo vtis, to temeli tudi na študiji iz leta 2011 in 2012. To je BEAC, to je posebna študija OECD glede trgov delovne sile. Ta študija kaže, da ženske po porodniškem dopustu pridobijo nove kompetence. Naprimer, kompetence seveda na drugih področjih, ne povezani s poslovnim življenjem. Kar se poslovnega življenja tiče, to, kar je pomenilo za trg delovne sile, pa so slabše, kar se tiče IKT veščin in tako dalje. Torej, ko se vračajo na trg delovne sile, so običajno stare okrog 30 let To je torej ta kategorija ženski, ki je bolj pomembna. In kolegica je omenila, da je v študiji bilo jasno zapisano, da imajo ljudje rajši moške na vodilnih položajih. Delodajalci najamejo moškega, ker menijo, da so jim bolj na voljo in ker vedo, da bodo imeli daljšo kariero in mislijo, da bodo boljši na določenem položaju. Zato mislim, da se moramo osredotočati na obdobje, ko se ženske vračajo po porodniškem dopustu. Ženske moramo podpreti, da se vrnejo ali pa bi jih morali podpreti pri osnovanju svojih lastnih podjetij. To je torej glavno, da ne prihaja do diskriminacije pri njihovih karjerah. Po mojem mnenju bi se morali osredotočiti na podporo. Potrebujemo več podpore za delo za, z omejenim delovnim časom, za teledelo in tako dalje. Torej potrebujemo več podpore za ženske, ki se vračajo po porodniški. Seveda pravimo tudi, temu porodniški dopust, ni pa, niso pa to počitnice, to je seveda težavno delo, ženske skrbijo za otroke in zato moramo to, pos, to eh, tudi spoštovati in poskrbeti za to. Uh, uh. Hvala lepa. Komisija je še vedno tukaj? Da? Prosim, želite kaj povedati? Prosim. Gospa Petak. Uh, Hvala lepa rada bi najprej izpostavila, da je večina vprašanj, ki ste jih omenili, že v trenutni strategiji o enakosti med spoloma. Nekatera vprašanja v manjši meri. Revščina, na primer. Zavedamo se, da moramo tukaj doseči napredek, še veliko večji napredek v prihodnosti. Kot veste, pa pripravljamo tudi novo strategijo. Čakamo na začetek javnega posvetovanja aprila, zbiramo pa že mnenja za misli. Vse to, kar je bilo tukaj omenjeno, bom seveda sporočila mojim kolegom in kolegicam. In o tem bomo razmislili, kaj ti polni meri se strinjamo z vašimi pripombami. Večina vaših zamisli zadeva ekonomsko neodvisnost žensk. Rada bi izpostavila, da je to najpomembnejše prednostno področje v trenutni strategiji. Seveda se v polni meri zavezujemo, da bomo nadaljevali tudi v prihodnosti s to prednostno nalogo. Hvala lepa torej še enkrat za vaše predloge. Strinjamo se z vami in kot sem dejala, bomo skušali na boljši način nasloviti vprašanja o katerih morda nismo dovolj govorili v trenutni strategiji, kot je gotovo tudi revščina. Hvala lepa. Eh. Hvala lepa. Gospa Kozlovska, prosim. Eh, hvala lepa. Gospa predsedoča, gospe in gospode, hvala lepa za vse pripombe. Iz tega jasno izhaja, da ne enakovredna obravnava žensk in stereotipi med spoloma slabša življenje žensk in slabša tudi možnosti harmoničnega razvoja ekonomije. Iz teh novih elementov večina pripomb zadeva pripombe, ki so že v poročilu in strategiji, morda bi morali to razviti še nekoliko bolje. V teh pripombah pa smo videli tudi nove elemente, ki bi lahko bili priključeni na enju in, če prav razumem, tudi bodo, naprimer, da bi opozarjali tudi nekatero vprašanja, ki so zelo pomembna, da so, naprimer, ženske slabše plačane in to zadeva tudi vprašanje nasilja, nadlegovanja, tudi spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. In to zadeva tudi vprašanje usklajevanja pravice do materinskega ali očetovskega dopusta. Tudi pravice očetov je potrebno okrepiti. In potem bi to seveda vodilo do tega, da bi tudi ženske imele nekoliko več manevrskega prostora. Gre naprimer tudi za očetovski dopust in za usklajevanje starševskih pravic. Pomislimo na ne enakopravno obravnavo moških in žensk na trgu delovne sile. To so stereotipi, ki, jih, ki jim sledijo na trgu delovne sile. To je dobro opisano. Svetovna banka se je izrekla tudi stano na polskem. Izdelana je bila študija in ta je pokazala, da na vodilnih položajih moške in ženske različno obravnavajo. Moški, naprimer, ki imajo otroke, veljajo za zaupanje vredne delavce in zaslužijo več. Če bi bili samski in bi bili na visokem položaju, bi ne bili vredni toliko zaupanja. Pri ženskih je pa ravno nasprotno. Samske, samske ženske so obravnavane bolje, tiste, ki imajo otroke, pa so niže, ker to je tveganje za delo dajavce. In to vodi do tega, da ženske na podlagi tega, da se zdi, da morajo skrbeti za družino, za otroke, da tega delodajalci ne cenijo. Torej, moški in ženske z otroki se obravnavajo popolnoma različno in proti temu se moramo boriti. Istočasno pa moramo seveda moškim in ženskam, ki imajo otroke, omogočiti tudi to, da bodo svoje poklicno in družinsko življenje lahko združevali. To so zelo pomembne točke, kar se tiče odbora za zaposlovanje in tudi kar se tiče odbora za pravice in enakost med spoloma. Potrebno je združevati poklicno in družinsko življenje. Otroci so veliko krat ovira. In potem se mora marsikdo odločiti, da ne bo imel otrok, če želi imeti kariero. Nikakor ne sme priti do te izbire. Hvala za pripombe, vse to bom vključila v svoje delo. Hvala. Hvala lepa. Naj vam podam še urnik, časovni razpored. 5. februar rok za predloge sprememb. 24. marc pa jih bomo obravnavali v odboru, sprejete pa 16. aprila. Hvala lepa za zelo zanimivo razpravo. Se vidimo popovdne, ko bomo zaključili z našim sestankom.